Good afternoon, colleagues. Um, we... Lep pozdrav, kolegi in kolegice. Današnji sestanek bomo začeli s prijetjem dnevnega reda. Če nihče ne nasprotuje, potem lahko dnevni red sprejmemo. Nekaj kratkih najav za začetek. Najprej, kar zadeva jezikovni režim, tolmačenje v irščino in hrvaščino ni na voljo danes. Sicer pa, nimam drugih najav, samo še nekaj osebnega bi dodal. Moj asistent, eh, moja asistentka, ki je z mano delala šest let, eh, Ani Bes, danes zadnji dan dela v parlamentu, želel bi se ji zahvaliti za vse delo in rad bi jo malo spravil v zadrego pred celim odborom, ampak najlepša hvala. Hvala, kolegi in kolegice. Še naprej v tem duhu pa še nekaj. E, nekoliko smo pregledali številke, veliko vas je bilo na glasovanju prejšnji teden v Štrasburu. Niste sicer uspeli priti vsi, ampak veliko vas je bilo. In naj omenim za zapisnik, da sem uh, zadnjič navedel, da imamo uh, največje število trilogov v zgodovini, tako trilogov v teku kot zaključenih in to drži. In Tudi vi ste v zadnjem koledarskem letu sodelovali na 40 sestankih našega odbora. To je več eh, sej, kot jih je imel katerikoli drug odbor v parlamentu. Tudi vaša prisotnost je bila boljša kot pri ostalih odborih in zato bi se vam izredno zahvalil. Kar zaploskajte si. Tu ne gre za neka eh, statistične rezultate, na podlagi katerih bi rekli, da smo najboljši, ne gre za to, ampak eh, gre tudi za nekaj, kar je povezano z gosti, ki jih bom napovedal čez nekaj trenutkov. Namreč v teh trilogih smo se srečevali s številnimi eh, Eh, starimi prijatelji, ki so že leta čakali na to, da se zakonodaja končno sprejme in eh, veliko dela smo opravili, zahvaljujem se sekretarijatu, pa tudi asistentom in eh, vsem članom in članicam ter poročevalcem v senci, eh, skratka vsem, ki ste sodelovali pri tem delu in na tem področju smo bili res bolj dejavni kot katerikoli drug odbor in v to smo bili seveda deloma prisiljeni zaradi zunanjih pritiskov, priseljenske krize, zaradi varnostnih eh, Eh, grožen in vsega, na kar se je moral naš odbor odzivati. In eh, res mislim, da gre za ogromen dosežek, veliko smo naredili v zadnjem letu in to bi želel, da se zapiše tudi na zapisnik. Eh, vrsta je bila tudi drugega dela različne konference, pogovori in vse to se seveda tudi eh, nadaljuje in tudi to prispeva k zakonodajnim dosežkom našega odbora. Torej hvala vsem kolegom in kolegicam za to, kar ste eh, Eh, naredili v zadnjem letu. Zato sem povedal, pa sem to na začetku, preden vsi uidete, tako da me boste slišali. Tako, zdaj pa lahko kar preidem na naslednjo točko dnevnega reda. Zaključki luksemburškega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadev. Uh, Eh, ne bom začel z neko kozmetično zahvalo, ampak z iskreno zahvalo. Vsi kolegi, ki ste sodelovali v eh, trilogih, veliko vas je tudi danes tukaj. Nekdo mi je pojasnil, da je luksemburško predsedstvo eh, pravzaprav bilo en sam dolg svet PNZ. In zadnjih šest mesecev je pomenilo veliko trdega dela za vašo ekipo. Razumem, da prihajate iz majhne države, zelo trdo ste delali tako na zakonodajnem področju, kot tudi v odzivanju na eh, ogromne težave in eh, izzive, na katere se je Evropska unija morala odzvati. Mislim, da ste bili pri tem zelo uspešni. Eh, zdaj bomo slišali nekaj več o tem in razpravljali bomo o tem tudi s poslanci in poslankami, ampak kot predsednik odbora bi se vam rad zahvalil za vaše delo. Začenjamo torej z izmenjavom mnen. Najprej predstavitev. Eh, Etjen Schneider je eh, namestnik premijeja in minister za notranjo varnost, gospod Žan Aselbrom je minister za preseljevanje in azil in gospod Felix Bras, minister za pravosodje. Vsi trije so z nami. Eh, Zelo me veseli, da ste tu, kar pa zadeva praktično organizacijo oziroma logistiko. Boste vsak dobili priložnost za kratko predstavitev. Eh, potem bodo sledila tudi prva vprašanja o priseljevanju in azilu, potem pa bosta sledila še vaša dva kolega. Vem namreč, da eh, morate oditi, ker imate druge obveznosti. Najprej torej gospod Asemrom, ki je pristojen za priseljevanje in azil. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi poslanci in poslanke. Od začetka našega predsedstva, kot vsi veste, se je Evropska unija soočila z priseljensko krizo velikih razsežnosti. Eh, pritok priseljencev se je vse čas spreminjal, razmere so bile zelo kompleksne in eh, res smo bili priča krizi zgodovinskih razsežnosti. Razmere so bile težke, potrebno se je bilo hitro odzvati in to smo poskušali tudi zagotoviti. Tekom predsedstva smo eh, delali na področju azila, sprejema, vračanja in varnosti. Tu je bilo vrsta izzivov, ki smo jih obravnavali kot svežen. Vključevali smo ukrepe na zunanjih mejah, v notranjosti unije in ta pristop je eh, odraz eh, kompleksnosti in razsežnosti te krize. Ves čas smo se osredotočali na temeljne vrednote Evropske unije, solidarnost in odgovornost. To sta bila temeljna eh, stebra našega delovanja. To smo poskušali potem prevesti v konkretne ukrepe na področju solidarnosti in kar zlasti, kar zadeva sprejem eh, prosilcev za azil, smo dosegli dogovor glede preselitve znotraj Evropske unije in eh, ponovne naselitve eh, Eh, ljudi izven Evropske unije in tu smo dosegli napredek. Eh, to je bilo zelo težko, to veste, ampak po zaslugi tesnega sodelovanja tudi z vami, Evropskim parlamentom, za kar se vam še enkrat zahvaljujem, smo uspeli doseči, da govor o preselitvi 160 tisoč eh, ljudi in ponovni naselitvi 22 tisoč ljudi to so zdaj eh, eh, izzivi, s katerimi se soočamo na področju izvajanja. Vse to pa seveda ni dovolj in potrebno bo še naprej delati na tem področju zelo eh, predano in zelo odgovorno. Kar zadeva hotspotem, gre za precej abstrakten pojem in eh, izvajanje je precej na začetku. Eh, želim povdariti, da čeprav je pojem še precej nejasen pa eh, hotspoti v italiji v vedno večji meri delujejo enako velja za grčijo je pa še precej dela ki ga bo potrebno na tem področju dokončati ampak pot smo začrtali eh, Kar zadeva eh, same razmere na terenu, je nesprejemljivo, da se nekateri poskušajo izogniti svojim odgovornostim tako delovanje ogroža temeljne zamisli. Eh, Krzniva preselitev eh, gre za eh, zakonite možnosti, ki jih izkoriščajo samo nekatere države članice. Zdaj je tu vključenih 28 držav članic in tudi pridruženih držav, med katerimi je tudi Švica, Islandija, Norveška, Lihtenštajn in vse te države eh, so pripravljene sodelovati v evropskem okviru. Po eh, mojem mnenju bo ta program v prihodnje predstavljal eh, primarno možnost dostopa v Evropsko unijo. Gre za spodbujanje dolgoročnih rešitev za prišleke in tudi za države, ki jih bodo sprejele. Potem bomo konkretno opredelili tudi humanitarne ukrepe v povezavi s eh, Turčijo. Eh, tu ne želimo ustvarjati sekundarnih premikov znotraj regije. Kar zadeva preselitev in ponovno eh, naselitev, pa gre za ukrepe, ki so medsebojno izmenljivi. Večja solidarnost s tretjimi državami je ključna, ker gre za krizo globalnih razsežnosti. In Turčija je seveda tu eh, zelo pomembna, vendar pa eh, zadeva eh, se dotika številnih držav in zato je eh, naše predsedstvo poskušalo okrepiti operativno in tudi finančno sodelovanje s tretjimi državami na področju preseljevanja. Usporedno z delom v okviru obstoječih eh, instrumentov smo v zadnjih šestih mesecih poskušali okrepiti sodelovanje z Afriko. Tu naj vas spomnim na vrh v Valeti 11. in 12. novembra letos in eh, takrat je bil podpisan tudi. Eh, tudi partnerstvo o mobilnosti s eh, turčijo enako pa velja tudi za sodelovanje z državami bližnjega vzhoda naj vas opomnim na osmi oktober letos ko je potekala eh, konferenca o sredozemski poti in zahodnem balkanu in pa devetindvajset oktobra je bila tu še konferenca eh, s turčijo ampak sodelovanje se mora okrepiti imamo eh, sprejete načrte sprejete ukrepe in to ne sme ostati zgolj mrtva črka na papirju potrebno je to prevesti v konkretne projekte in eh, zagotoviti tesno sodelovanje zato, da bomo dosegli ustrezne učinke na terenu. Kar zadeva odgovornost, Evropska unija mora poskrbeti za tiste, ki potrebujejo zaščito. Zaščititi pa mora tudi svoje meje in nažalost tudi vrniti tiste, ki eh, niso upravičeni do mednarodne zaščite. Istočasno pa je poleg eh, soočanja z nezakonitim preseljevanjem eh, potrebno rešiti tudi zakonito preseljevanje. tu potrebujemo neko verodostojno politiko, ki jo bo pospremljeno tudi učinkovito vračanje. To je še toliko bolj aktualno s pričo pritiskov, ki smo jim izpostavljeni in zato se je luksemburško predsedstvo odločilo sprejeti ciljne in operativne ukrepe, na, zato da bi eh, zagotovili bolj učinkovito delovanje. Eh, poleg hotspotov v Italiji in Grčiji eh, je problem tudi večje število prišlekov ki jih ni mogoče vračati zato je potrebno tesno sodelovanje na področju varnih držav izvora. V tem kontekstu je prišlo tudi do revizije mandata Frontexa in eh, to, bo, eh, to je zelo pomembn, pomemben ukrep, eh, kjer ima pomembno vlogo tudi komisija v bližnji prihodnosti je potrebno okrepiti eh, oziroma konsolidirati eh, šengenski sistem sprejema. Eh, dobri nacionalni sistemi in skupno in usklajeno delovanje je ključno in Evropska komisija je tu zelo pomembna zlasti, kar zadeva evalvacijo šengenskega sistema. Uh, Eh, nacionalni ukrepi ponovna uvedba nadzora na mejah eh, vse to je bilo eh, upravičeno spričo groženj za nacionalno varnost in maksimalni rok šestih mesecev se bo iztekel marca za nemčijo in maja za nekatere druge države in eh, potrebno bo po tem roku ustvariti ustrezen evropski okvir eh, Eh, nisem zagovornik nadzora na, zuna, na notranjih mejah, ampak kar zadeva nacionalne odločitve o uvedbi eh, takih ukrepov, eh, če to ni pospremljeno z ustreznim evropskim delovanjem, to je nespremljivo za naše državljane. In ravno zato je dober nadzor na zunanjih mejah toliko bolj pomemben. To pa je potrebno pospremeniti pospremiti tudi z boljšimi možnostmi eh, zakonitega vstopa. In zato želimo tudi zaključiti pogajanja o direktivi o raziskovalcih in študentih, ki jim bomo omogočili bolj ugodne možnosti vstopa naj zaključim eh, svoj prispevek s sporočilom da je potrebno naše delovanje na zunanjih mejah okrepiti in da potrebujemo nadzorovano ampak odprto politiko priseljevanja ki jo bodo pospremljala tudi ustrezna pravila na področju schengna in azila. evropa potrebuje pravila ki bodo dejansko usklajena potrebno je vključiti eh, elemente, kot so eh, socialna podpora, trg dela, izobraževanje in ne zadostuje, da imamo samo skupna pravila. Potrebno je zagotoviti tudi enotno izvajanje. Eh, potrebujemo torej zbliževanje pri sklepih in izvajanju sklepov na evropski ravni. In tu bi si lahko predstavljali uvedbo nekega podobnega sistema, kot jo imamo na področju patentov, na primer. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni pri vzpostavljanju dejanske priseljenske politike v Evropi. In pa na kratko naj se dotaknem še nečesa, kar je zelo pomembno tako za Evropski parlament kot za Luksemburško predsedstvo. Gre za pravno državo. Decembra eh, je, so bili sprejeti sklepi sveta, v katerih so se države zavezale, da bodo letno izvajale dialog eh, v duhu eh, varovanja in zagotavljanja pravne države v Evropski uniji. 17. novembra 2015 je Luksemburško predsedstvo skupaj z državami članicami Eh, na podlagi teh eh, sklepov izvedlo prvi politični dialog o spoštovanju pravne države, v katerem so sodelovali vse države članice. V drugem členu pogodbe Evropske unije je zapisano, da je pravna država ena od temeljnih vrednot, na katerih temelji naša unija. Svet tukaj igra pomembno vlogo pri eh, spodbujanju kulture spoštovanja pravne države v Evropski uniji. Eh, luksemburško predsedstvo meni, da je pomembno zagotavljati, da bo ta dialog potekal skladno z načeli objektivnosti, nediskriminacije in enakopravne obravnave vseh držav članic. Eh, luksemburško predsedstvo je ponosno tudi, da je ta izmenjava potekala v eh, zelo tesnih odnosih in nepristransko. Eh, Eh, želimo na ta način vzpostaviti najboljšo prakso, ki bo vzor eh, tudi za soočanje z izzivi na nacionalni ravni. Izmenjava je bila zelo konstruktivna in vse države so eh, delile z drugimi svoje razmisleke in svoje izkušnje. Svet je izvedel tudi izmenjavo mnen glede pravne države na digitalnem področju vsi se strinjajo, da je potrebno eh, ta vidik vključiti tudi v razvoj digitalnega enotnega trga. V eh, svojih dokumentih je svet predlagal, da bi eh, poglobeno obravnavali nekaj ključnih tem. Svoboda izražanja, upravljanje interneta, zaščito podatkov in kibernetsko varnost in eh, ta pristop so pozdravile vse države članice. To se je zgodilo novembra. Da pa bi bolje eh, prepoznali področja, kjer so potrebni dodatni nacionalni ukrepi, eh, bo potrebno nadaljne delo. Tu gre za, za sicer področje, ki pogosto daje vtis, da je zelo abstraktno, ampak eh, kakršnikoli poskusi poseganja v medijsko svobodo so v nasprotju z. z akijem Evropske unije. Pogodbe so javne, tudi kar zadeva Köbenhavnska pravila in tudi kar zadeva nalogo evropskih uh, Eh, institucij da zaznajo in sankcionirajo morebitne kršitve. Eh, tako da ne obstaja pravzaprav možnost umešavanja v notranje eh, zadeve posamezne države na tem področju. Aktualni dogodki so opozorili, kako pomembno je obravnavati tudi povezavo med pravno državo in bojem proti terorizmu. Uh, naše razprave so izpostavile da je pomembno ta vidik izvajati ob upoštevanju temeljnih eh, pravic vključno s pravno državo. Zaščita temeljnih vrednot in eh, enakopravnosti med ljudmi eh, ne sme biti pod vprašajem in eh, luksemburško predsedstvo je tu izvedlo konstruktivno izmenjavo mnen eh, v kateri smo spodbudili države da ostanejo samokritične na tem področju in mislim da dialog na tem področju predstavlja prvi korak eh, nekateri dogodki v državah so pokazali da je tak pristop nujen in da bo potrebno temu vidiku pripisati še večji pomen. Evropski parlament je tudi podal usmeritve s prejetjem resolucije 15. novembra o razmerah na Mačarskem in pričaku, z zanimanjem pričakujem razpravo tudi o razmerah na Polskem, ki jo je predsednik Šulc napovedal za januarsko zasedanje. Hvala. Thank you very much, John, uh, for that. Najlepša hvala. Če dovolite, imamo 17 kolegov in kolegic, ki bi želeli spregovoriti, tako da predlagam, eh, glede na to, da kolegi ne bodo spraševali samo o preseljevanju in azilu, ampak eh, bo verjetno šlo tudi za bolj kompleksna vprašanja. Eh, Etjan pravi, da bo govoril približno sedem minut, enako velja tudi za Felixa, tako da če boste hitra, potem mislim, da lahko uh, vse skupaj uh, izvedemo naenkrat. Torej, kolegi in kolegice, vsi ste na seznamu in lahko zastavite vprašanje, kakršne želite vsem trem. Etjan Schneider je naslednji, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik gospe in gospodje poslanci in poslanke, v čast mi je, da lahko predstavim glavne značilnosti dela luksemburškega predsedstva na področju notranje varnosti in na področju boja proti terorizmu. Do dveh dogodkov je prišlo, ki sta vplivala na naše delo in to je eh, napad na Talis 21. Eh, avgusta in pa napadi v Parizu 13. novembra zaradi teh do, tragičnih dogodkov smo se morali skupaj odzvati na vse skupaj in to uh, v skladu z načelom uh, sorazmernosti. Evropski parlament nas je uh, podprl kot so zakonodajalski uh, organ, enako je storila komisija. Ko sem že govoril tukaj eh, v tem odboru, sem dejal, da nas čaka horizontalno delo. Morali smo začeti izvajati eh, novo strategijo za obdobje 2015-2020. Osredotočili smo se tudi na dva zakonodajna dosjeja, ki sta zelo eh, pomembna. Imamo Europol in pa morebitna pogajanja o direktivi o PNR skupaj smo razmišljali o novih ukrepih za boj proti terorizmu, pri tem pa smo se poskušali osredotočiti na boj proti tujim borcem in na boj proti eh, nezakoniti trgovini z orožjem. Napredovali smo pri vseh teh točkah. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke, eh, ponosno lahko danes eh, predstavim nove dosežke pri teh dosjejih. Dovolite mi, da na kratko Eh, opišem nekatere izmed teh ukrepov. Kar se tiče boja proti terorizmu, smo eh, na tem delali prioritetno. Boj proti tujim borcem zahteva, da okrepimo eh, naše zakonodajne okvire v Evropski uniji, še posebej kar se tiče borcev, ki potujejo na konfliktna območja. To so veliki izzivi za nas vse. Eh, velik izziv je tudi vračanje teh tujih borcev nazaj v Evropo. Postopati smo morali na več ravnih. Zagotoviti je treba, da eh, posamezniki ne potujejo na konfliktna eh, območja, zato je treba poskrbeti za boj proti radikalizaciji, za dialog s tretjimi državami, za sodelovanje. Drugič, treba je delati na posameznikih, ki se vračajo, ugotoviti je treba, kam potujejo in kje so. Poskušali smo se boriti tudi proti eh, nezakoniti trgovini z orožjem. Poskušali smo preprečiti njihovo financiranje in eh, poskušali smo prekiniti tudi z novačenjem potencialnih terorizmov. 20. novembra 2015 je Luksemburško predsedstvo organiziralo izredno zasedanje sveta na temo boja proti terorizmu tekom tega zasedanja so se ministri pogovarjali o uh, nujnih operativnih ukrepih, ki jih je treba začeti izvajati. Ti ukrepi so že obrodili sadove. Svet je izpostavil uh, nujo ukrepanja in uh, nujno sprejema direktive o PNR. 4. decembra je svet dosegel uh, politični dogovor o uh, besedilu o katerem je odbor Libe glasoval 10. Eh, decembra. Še enkrat se zahvaljujemo Evropskemu parlamentu za eh, to glasovanje. To novo orodje, ko bo seveda na voljo, nam bo omogočilo boljši boj proti terorizmu in proti organiziranemu kriminalu. Imamo uravnoteženo, učinkovito besedilo. Ministri so se uh, zavezali tudi k sodelovanju uh, uporabili bodo vse možnosti za zbiranje eh, podatkov o eh, letih med državami in, kot je dejal eh, parlament, bodo pri tem poskušali sodelovati tudi z drugimi gospodarskimi subjekti. Boj proti trgovini z orožjem je zahteval odločitve sveta o krepitvi tega boja. Svet je med drugim prosil komisijo, da predstavi minimalne norme za deaktivacijo orožja. 18. novembra so eh, bili sprejeti uh, ti standardi oziroma nova pravila za izvajanje. Svet je prosil komisijo, da na začetku leta 2016 predstavi predlog revizije direktive o uh, orožju, s čimer bomo dosegli več eh, napredka. Komisija je predstavila eh, predlog revizije direktive in predsedstvo je takoj poskušalo eh, doseči napredek na tem doseju, ki bo verjetno zaključen pod nizozemskim predsedstvom. Veseli me, da je komisija predstavila tudi akcijski načrt za boj proti trgovini z orožjem in boj proti trgovini z eksplozivom. Na nas je sedaj, da zagotovimo uh, ustrezno raven koordinacije v svetu. Pomembno je bilo zagotoviti tudi okrepljen nadzor na mejah. Veliko dela smo vložili v to. Poskušali smo bolje uporabiti obstoječa orodja. Do marca 2016 bo komisija predstavila nove predloge krepitve eh, nadzora, pri tem bomo poskušali uporabljati sodobno tehnologijo. Kar se tiče pametnih meja, je svet komisijo prosil za eh, revizijo šengenskega kodeksa, kar se tiče člena 7.2. Ta predlog je bil predstavljen in eh, s tem bomo vzpostavili sistematičen nadzor identitete uh, oseb, uh, potovalnih dokumentov in morebitnega tveganja za notranjo varnost na uh, zunanjih mejah. Poslanci in poslanke, dovolite mi, da se sedaj dotaknem izmenjave informacij med državami članicami, agencijo Europol in drugimi akteri na področju boja proti terorizmu. Izpostaviti treba dve stvari. Prvič, izmenjava eh, informacij med eh, sodnimi organi in policijo prek Europola in na to sodelovanje med obveščevalnimi službami. Kar se tiče izmenjave informacij, je treba izpostaviti sistematično uporabo eh, obstoječih orodij, ki jih je treba ukrepiti. Gre za informacije o tujih borcih, o teroristih, Eh, znotraj šengenskega eh, sistema okrepiti je treba obstoječe podatkovne baze in poskrbeti za ustrezno delo Europola. Pri tem je treba okrepiti zadevne podatkovne baze te agencije. Več napredka je bilo narejenega v zadnjih šest, šestih mesecih, še posebej kar se tiče eh, sistematične uporabe sistema SIS. -a. Poskušali smo analizirati eh, uporabo obstoječih orodij in eh, komisija bo še naprej nadaljevala s to eh, analizo, ki jo bo predstavila leta 2016. Na podlagi analize bo pripravila konkretne ukrepe za krepitev izmenjave informacij med državami članicami in Europolom. Kar se tiče izmenjave informacij, je predsedstvo poskušalo krepiti Eh, tudi sodelovanje med obveščevalnimi službami držav članic. Izmenjava eh, informacij med obveščevalnimi službami je seveda omejena eh, v skladu s pravili, ki veljajo za osebne podatke in njihovo varstvo. Ta zakonodaja je specifična za posamezne države članice. Za nekatere države članice je lahko izmenjava uh, informacij med policijskimi in sodnimi organi uh, težavnejša kot za druge. Določene pristojnosti uh, ne spadajo na evropsko raven, zato je treba sodelovati bilateralno in multilateralno. In uh, to smo tudi naredili po uh, napadih 9. Uh, septembra, 11. septembra 2001. Naše države članice in pa Švica ter Norveška so se zavezali k vzpostavitvi platforme za izmenjavo eh, podatkov. S tem bomo poskrbeli za eh, multilateralno izmenjavo podatkov eh, in to celovitih podatkov. Poleg tega smo razpravljali o novi uredbi za Europol. Kot sem dejal, smo želeli agenciji dati ustrezno pravno podlago, tako da bi maksimizirali eh, njen potencial in obenem seveda spoštovali načelo subsidijarnosti in pristojnosti zadevnih akterjev. Danes eh, lahko rečem, da smo dosegli te cilje. Rad bi spostavil še uspeh našega predsedstva, kar se tiče izvajanja strategije za eh, notranjo varnost za obdobje 2015-2020 poslanci in poslanke na področju notranje varnosti se je naše predsedstvo soočalo številnimi izzivi. Ne zgolj eh, zaradi dela, ki smo ga upravljali, ampak tudi zaradi drugih razlogov smo dosegli dober rezultat in sicer zaradi eh, sodelovanja z Evropskim parlamentom in sodelovanja s komisijo. To sta naša eh, dva glavna partnerja na področju notranje varnosti. In eh, zahvala gre tudi vam. Vsi ti uspehi so tudi vaši in še enkrat bi se vam rad zahvalil za dobro sodelovanje v zadnjih šestih mesecih. Hvala. Thank you, Hvala, Etjan. Zdaj pa Felix Bras, minister za pravosodje. Izvolite. Najlepša hvala, Klot. Poslanci in poslanke, dovolite mi, da začnem z zahvalom. Zahvalil bi se najprej vam, gospod predsednik, in vsem poslankam in poslancem tega odbora za dobro, pravzaprav odlično sodelovanje v zadnjih mesecih. Hvala tudi vsem vašim ekipam in sekretarjatu vašega odbora. Brez tega sodelovanja eh, dela ne bi mogli opraviti. Zlasti pa bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v vašem odboru, gospe Krispek, gospe Kiniči, gospe Laurestin in Janu Filipu Albrehtu. Mislim, da so vsi upravili odlično delo in po zaslugi tesnega sodelovanja smo uspeli doseči dogovor o petih eh, dosejih, ki so bili eh, deloma v pristojnosti odbora Libe in deloma v pristojnosti odbora Juri. To so namreč tisti dosejeji, ki sodijo eh, v pod svet PNZ. Kar zadeva varstvo podatkov, tu eh, so se pogajanja osredotočala na doseganje ustreznega ravno, ravnovesja. Eh, želeli smo vzpostaviti okvir, ki bo primeren za prihodnost, ki bo okrepil pravice državljanov v naši digitalni družbi, kjer eh, podatki vse čas krožijo in želeli smo predvsem zmanjšati grožnjo zasebnosti. Gre za okvir, ki uh, podpira in tudi gospodarske interese evrope poskuša okrepiti evropsko konkurenčnost na svetovni ravni in omogoča razvoj eh, gospodarstva in tudi eh, ustrezne zaščite podatkov na evropski ravni. Na oktobrskem zasedanju sveta PNZ smo uh, opravi, kar je bilo potrebno in zato smo uspeli priti do ustreznega dogovora. E, in s tem smo dobili prva pravila, ki bodo veljala tako za nacionalno kot za nadnacionalno obravnavo podatkov in Eh, to bo omogočilo tudi bistveno širšo izmenjavo policijskih in pravosodnih podatkov kot jo poznamo doslej in eh, če nič drugega so nas pariški napadi opomnili kako pomembno je da lahko policijski in pravosodni organi uporabljajo vsa orodja ki so na voljo in da morajo ta biti bolj učinkovita kot doslej. Eh, tu eh, pri tej reformi so eh, vse institucije odigrale svojo vlogo in mislim, da smo tu uspeli enako upoštevati interese tako državljanov kot podjetij. Kar zadeva kazensko področje, smo veseli, da nam je v času luksemburškega predsedstva uspelo doseči dogovor med sozakonodajalci o direktivi o domnevi nedolžnosti. Enako pa velja tudi za direktivo o postopkovnih jamstvih za mladoletnike, ki so bili eh, ob, ob, obstoženi v kazenskih postopkih. Tu gre za zelo pomembna področja za evropsko pravosodje. Zbliževanje držav članic na tem področju. Uh, bo omogočilo večjo vzajemno zaupanje. To je ključno, kajti v vedno večji meri eh, uvajamo vzajemno priznavanje sodnih odločb in zato je potrebno poskrbeti, da bo kakovost teh sodb eh, na ustrezni ravni. To je ključen element in eh, tu sta vaši poročevalki, gospa Grizbek in gospa Kiniči, pomembno prispevali k delu Eh, in mislim da gre tu za dosežke ki sicer niso bili zelo odmevni v medijih ampak so vendarle ključnega pomena za vzpostavitev skupnega pravosodnega prostora v evropski uniji. Eh, kar pa zadeva eh, pravno pomoč, eh, pogajanja še tečejo, stališča sveta in parlamenta precej, se precej razhajajo, ampak upam, da bodo tudi na tem področju pogajanja ponovno stekla v prihodnem letu. Kar zadeva nove psihoaktivne snovi, napredek je vendar je nekoliko počasnejši kot bi upali kar pa zadeva vzpostavitev evropskega tožilstva tu gre za temeljno uredbo luksemburško predsedstvo je tu uh, uspelo zabeležiti precej napredka in v svetu smo zabeležili uh, oziroma pridobili bistveno podporo za ključne člene o delovanju tega prihodnjega organa tudi kar zadeva uh, pristojnosti in kar zadeva značilnosti preiskav tudi čezmejnih preiskav. Z, z, Zaključkom razprav o teh ključnih členih eh, s, mislim, da smo lahko precej eh, Eh, prepričani da bo eh, močno evropsko tožilstvo v bližnji prihodnosti dejansko začelo obstajati. Eh, zelo pomembno pa je to tožilstvo tudi na področju boja proti oziroma varovanja finančnih interesov skupnosti. In tu razmišljamo o tem, da bi v ustrezne direktive vključili tudi goljofije na področju DDV. Eh, in eh, tu zaenkrat še nimamo vseh stališč, ampak eh, vendarle smo uspeli zagotoviti kazenski odziv na radikalizacijo in ekstremizem kar je ravno tako pomembno. Da bi se pr z vidika pravosodja odzvali na priseljensko krizo, smo uh, uvedli tudi določene spremembe na področju pravosodnega sodelovanja in boja proti eh, ksenofobiji. Uh, svet je pozval komisijo naj sodeluje tudi z digitalno industrijo, da se eh, izboljša boj proti sovražnemu govoru. To je epidemija sodobnega sveta, ki je pravzaprav nespremljiva eh, in eh, ki ni omejena zgolj na svet, na svet spleta, čeprav se morda tako zdi, ampak to je ključno da uvedemo tudi ustrezna pravosodna sredstva za boj proti temu pojavu eh, in to sredstva, ki bodo na voljo vsem državam. Glede na to, da kriminal eh, vedno bolj prestopa v virtualni svet, moramo to pospremiti tudi z ustreznimi možnostmi ukrepanja. In eh, na tem področju si prizadevamo za nadaljne delo, kar pa zadeva področje telekomunikacij, tu je bilo nekaj eh, pomembnih korakov. Eh, sama eh, odločitev za 8. aprila sicer ni dokončna, ampak vendarle gre za konkretno odločitev, da je potrebno eh, spoštovati vse pristojnosti. Gospe in gospodje, še enkrat bi se vam zahvalil za vaše delo in za odlično sodelovanje med uh, zakonodajalcema. V uh, zadnjih mesecih mislim, da smo na, po zaslugi tega poželi zelo dobre rezultate. Hvala. Tudi sam se strinjam. In mislim, da je sedem minut. No, uh, kot običajno, uh, Felix, uh, mislim, da uh, si uspel v tako kratkem času predstaviti res širok nabor uh, uspehov predsedstva. Uh, ko si uh, prvič dejal, da nameravaš zaključiti delo na. Uh, uribi o varstvu podatkov, sem se lahko zgolj nasmejal, ampak eh, ali pa si ti tisti, ki si se nasmejal, ampak zdaj se nihče več ne smeji, tako da les čestitke. Kolegi in kolegice, imamo dolg seznam govornikov, teme so zelo aktualne, pravzaprav želite spregovoriti skoraj vsi in prosim bi vas, da se omejite na dve minuti, to bi bilo zelo koristno. Najprej gospa Holmajer, izvolite gospod predsedujoči eh, gospodje ministri kolegi in kolegice! Najprej naj se zahvalim luksemburškemu predsedstvu, vsem trem ministrom, najprej za to, da ste danes tukaj, za to, da poročate o vsem tem, kar se je dogajalo ne samo v zadnjih tednih, ampak tudi v zadnjih mesecih. In pa zahvaljujem se vam tudi za zelo dobro sodelovanje. Res imam vtis, da smo v zadnjih mesecih zelo tesno in tudi zelo plodno sodelovali tudi na tistih bolj zahtevnih področjih in sama eh, delam tudi v odboru za eh, proračun in mislim, da tudi tam uh, sem dobila vtis, da je bilo sodelovanje z vašim predsedstvom boljše kot morda s katerim od drugih. Toliko za začetek. Imela pa bi tri vprašanja. Prvič, kar zadeva uh, ukrepe na notranjih mejah oziroma zapiranje meja. Do marca naj bi rešili vprašanje meja. Se vam zdi ta cilj realističen? No, uh, vse čas bomo januarja in potem je samo še dva meseca pravzaprav za sprejem vseh odločitev, ki jih bo potrebno uh, sprijeti. Mislite torej, da je ta časovnica realistična in kakšne rešitve bomo našli za umestni čas, ko bomo imeli odprte meje, tam, kjer bi morali biti zaprti ali pa zaprte tam, kjer bi morali biti odprte. Torej, mislim, da imamo precej težav. Uh, v Schengnu in eh, ne gre samo za eh, varovanje zunanjih meja. Potem drugič, omenjali ste sovražni govor in eh, novačenje. Zelo nevarno je, da se novači tudi med begunci, ker so v stiski, ker so negotovi, kakšne konkretne ukrepe predvideva svet za to, da bi eh, se borili proti novačenju pri obupanih, zmedenih mladih, ne glede na to, ali eh, so evropejci ali pa prišliki v Evropi, kako torej nameravate tu doseči napredek in pa kar zadeva sovražni govor, tu ni dovolj, da uh, uvedemo dialog, ampak moramo predvideti tudi zelo konkretne ukrepe v primerih, ko nekdo poziva k eh, uboju uh, kogarkoli ali k napadom. Uh, in pa kar zadeva. Uh, Interoperabilnost podatkovnih baz, to ste omenjali imeli smo nekatere teroriste, ki so bili večkrat registrirani, pa jih vendarle nihče ni eh, odkril. Eh, če, če vemo, da so ljudje eh, registrirani, pa vendarle niso bili odkriti, to ni ravno nekaj, kar bi nam vzbujalo zaupanje. In zato sprašujem, kako daleč je zbliževanje oziroma eh, usklajevanje podatkov v sistemu SIS in v nacionalnih bazah posameznih držav. Najlepša hvala, Birgit Cipel, prosim. Najlepša hvala. Prepričana sem, da bodo številni kolegi želeli zastaviti vprašanje, tako da bom kratka. Najprej, kar zadeva šengensko območje. Tu imam vprašanje, ker sem nekoliko zmedena. Uh, Eh, zaradi čustvene razprave o tem, da prihaja preveč beguncev. Slišala sem uradne številke strani Frontexa, da naj bi, da naj bi v zadnjem letu, oziroma letošnjem letu prišlo v Evropo milijon in pol beguncev. Po drugih uradnih številkah uh, naj bi milijon od tega milijona in pol eh, bilo v, oziroma prišlo v Nemčijo. Torej v vseh ostalih 27 eh, članicah ali pa 20 članicah je 500 tisoč beguncev po uradnih številkah. Mi lahko, prosim, nekdo pa jasni, kako je lahko to preveč, kako naj bi to bilo preveliko breme za 20 drugih držav članic. Res ne razumem, eh, odkud te predstave. In pa še kratko vprašanje, kar zadeva boljše sodelovanje obveščevalnih služb. To je pomembno, s tem se strinjam, ampak ali lahko odgovorite na vprašanje, zakaj še tesnejše in boljše sodelovanje obveščevalnih služb in policijskih organov, ampak govorimo samo o obveščevalnih službah. Če bo to sodelovanje postalo. Uh, pomembnejše, ker posamezne države članice ali posamezne obveščevalne službe ne, eh, niso kos izzivom, ki so pred nami, kako lahko potem sploh opredeljujemo nacionalno varnost, kot nekaj, kar je vprašanje samo posamezne države članice. Res eh, vidimo, da izzivi prihajajo z vseh koncev sveta in prosila bi vas, če odgovorite na ti dve kratki vprašanji. Hvala. Hvala. Hvala, da ste se držali časa. Gospod Krkop, izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad podprl te izjave gospe Holmeier, ki je govorila o sodelovanju s predsedstvom. Osebno lahko eh, povem, glede na to, da sem delal na poročilu o PNR, da smo opravili veliko dela in hvaležni smo predsedstvu za to upravljeno delo. Ko si pogledamo njihove izjave, ki so jih podali pred začetkom eh, predsedovanja, ko so govorili o, njihovih, ko so govorili o svojih eh, ciljih. Eh, lahko vidimo, da je bilo napovedi veliko. Če pa si pogledamo, kaj je bilo sprejeto, naprimer posebne varovalke za otroke, kar je pomembno za številne v tej dvorani, na to varstvo podatkov, PNR in pa seveda tudi Eh, obravnava Europola in prihodnost te agencije. To so vse dobri dosežki. Edina stvar, glede katere so lahko eh, razočarani in katere sem, glede katere sem razočaran tudi sam, je vprašanje premestitev in reforme Dublina. Imam novo poročilo o eh, premestitvah in uvodnih izjavah smo slišali, da je bilo veliko doseženega na področju ponovne naselitve, ne pa toliko na področju premestitev. Dejanske številke, o katerih se pogovarjamo, so verjetno zaskrbljujoče tudi za vas. In mislim, da nas sedaj čaka veliko dela, ko poskušamo izboljšati situacijo. Menite, da so se uh, stališča v svetu spremenila v zadnjih šest, šestih mesecih glede premestitev in glede uh, reforme Dublina. A se je kaj spremenilo v uh, tem času upam, da je predsedstvo poskušalo oziroma da je doseglo kakšne spremembe, spremembe stališča. To pa se seveda eh, nanaša tudi na delo v prihodnjih šestih mesecih. Še enkrat najlepša hvala. Hvala, Sofijen Tveld. Hvala, gospod predsednik, tudi sama bi se rada pridružila tistim, ki so čestitali luksemburškemu predsedstvu za odlično upravljeno delo. V številnih primerih, ko vam ni uspelo, je verjetno treba to pripisati dejstvu, da je bilo treba zagotoviti podporo 27 ostalih držav članic, kar je seveda zelo težka naloga. Vesela sem, da smo dorekli uh, sveženo varstvo podatkov. Imam pa nekaj vprašanj. Najprej glede dialoga o uh, vladavini prava in temeljih pravicah. Mislim, da smo dosegli nekaj napredka, to je pozitiven začetek, veseli me, da se je luksemburško predsedstvo začelo o tem pogovarjati. Eh, Evropa mora biti dober zgled in če želimo voditi neko eh, novo politiko, neko drugačno zgodbo, kar se tiče terorizma, potem je najboljši način eh, da spoštujemo lasne standarde, ko uh, odpiramo roke novo prišlekom. Ko si pogledamo vlade držav članic, lahko vidimo, da je večina izmed njih eh, največjih kršiteljev. Mačarska, o tem ni treba kaj dosti govoriti, na to Francija, eh, sprejeti so bili eh, ukrepi eh, pod krinko boja proti terorizmu, kar pa sploh ni povezano z bojem proti terorizmu. Romunija, ker eh, beležimo ogromno eh, korupcije, Danska, ker je vlada ravno kar oznanila, da bo prisilila eh, oziroma da bo preiskovala eh, begunce in jim oduzela njihovo lastnino, kar je ogabno. Pošteno povedano. Pogledamo si lahko izjave eh, belgijskega ministra za notranje zadeve, ki pravi, da etnično profiliranje ni problematično. Gospa Holmajer govori o sovražnem govoru drugih, ampak to je sovražni govor ministrov na to boj proti terorizmu, migracijske politike, vse to uh, služi uh, argumentaciji kršitev vladavine prava in temeljnih pravic. In na ta način nas svet, na svet ni boljši. Mislim, da smo sprejeli napačne odločitve, kar se tiče boja proti terorizmu. Kršimo temeljne pravice, obenem pa so ti ukrepi popolnoma neučinkoviti. Pogledati si moramo zgolj uh, zgodbe, ki jih slišimo uh, o tem, kako so naprimer belgijski organi, nažalost moramo govoriti o tem, eh, reševali eh, to situacijo od 13. novembra naprej in to je katastrofa, pa sem uljudna. Zakaj nas eh, vedno znova prosijo, da podpišemo nove pristojnosti varnostnim organom tudi pod luksemburškim predsedstvom, ko pa nacionalni organi niso pometli pred svojim pragom. In še zadnja stvar rada bi razumela in eh, to je imel moj edini komentar glede PNR, zakaj ne moremo dobiti zapisnikov, zapisnikov, ki bi govorili o stališčih nacionalnih vlad. Odkar je bila sprejeta sodba uh, sodišča glede dostopa do uh, informacij, uh, bi morali imeti dostop do teh zapisnikov. Še vedno ne vemo, kaj se dogaja v svetu. Mislim, da smo do tega upravičeni in resnično bi vam bila hvaležna, če bi lahko pred koncem luksemburškega predsedovanja dobili informacije o PNR in o pozameznih stali, stališčih držav članic. Hvala. Gospa Veržija. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem eh, trem za ta zanimiv sklep in predstavitev. Bom kratka in eh, jedrnata. Ko smo tako telegrafski, eh, lahko morda eh, kaj povemo preveč eh, naravnost, ampak dobro. Govorili ste o migracijski krizi, sama raje govorimo o humanitarni krizi in o begunski krizi govora je bilo o boju proti eh, vzrokom eh, migracij. Mislim, da se eh, strinjate, ste dejali, s kom? Z Eritrejo, s Sudanom, ki še vedno bombardira lasno prebivalstvo, z Etiopijo, ker je bilo 75 protestnik, protestnikov, mirnih protestnikov ubitih v teh zadnjih dneh? v kakšnih eh, pogojih sodelujete z njimi, eh, s kom se pogovarjate v teh državah in kako zagotavljate, da imajo ukrepi dejanske, dejanske učinke na terenu. To so moji pomisleke, moje eh, skrbi. Na to imamo predloge komisije na teh področjih. Govora je o vzpostavitvi vetrnih elektrarn, na to solarnih elektrarn celic eh, v nekaterih teh državah v Eritreji. Eh, zanima me, kdo bo s tem pridobil. Na to razmere za prosilce za azil, eh, situacije so zelo različne po državah članicah. Nekateri življenjski pogoji za te prosilce za azil so uh, nedostojni, nimajo pravice do dela in če želimo spoštovati človeške, uh, človekove pravice in temeljne vrednote, potem moramo nekaj narediti na tem področju. Govorili ste tudi o vračanju, uh, vračanju tistih, ki nimajo pravice do. Uh, sodnega varstva. Morda eh, takšna obeseditev ni ravno prava sama, ne sprejemam razlikovanja med pravimi, dobrimi begunci, ker to pomeni, da obstajajo tudi slabi begunci. Evropska unija tako ali tako potrebuje ekonomske migrante in danes bolj kot kadarkoli prej. Pogledamo si lahko na primer primer eh, Nemčije. Še eno vprašanje imam, gospod predsednik. Nažalost, če črtamo uh, Nemčijo, beležimo upad in uh, potrebujemo dejanske uh, zakonite uh, poti v Evropo. In na to še o boju proti terorizmu. Ne bom se dotikala vprašanja Danske, o tem je govorila uh, Sofi in to popolnoma upravičeno. Ko plenimo uh, begunce, ki prihajajo na ozemlje določene države članice, eh, je to resnično žalostno. Enako velja za Francijo, da vam dam še eno številko in na to bom končala. Eh, v primeru eh, boja proti terorizmu je bilo Eh, izvenih 2500 preiskav v Franciji v skladu s temi novimi pristojn, pristojnostmi. Osredotočili so se na muslimane in dve preiskavi od teh 2500, tih, dve preiskavi sta obrodili sadove. Eh, in mislim, da je treba vzpostaviti določene varovalke, tako da ne bomo uh, hodili po uh, takšnih poteh. Speaker, so, so kolegi in kolegice, se znam, govornikov je zelo dolg, tako da zgolj posegate v čas za govor drugih kolegov in kolegic. Prosim vas, da se resnično držite dveh minut, zato ker imamo zelo dolg seznam eh, govornikov. Nekateri kolegi so uh, končali pogajanja o trialogih, verjetno imajo zelo specifična vprašanja. Prosim vas, da se omejite na dve minuti. Vem, da lahko vse, kar želite, poveste v dveh minutah. Prosim vas, da uh, se potrudite. Gospa Sargentini, čuditi izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spomnim se, da je luksemburška vlada pred nekaj meseci obiskala Grčijo, da bi osebno bi dejala, eh, zbrala prvih 30 oseb, ki bi naj eh, bile premeščene v Luksemburg. Spomnim se komisarja Avramopolosa, ki je eh, pomagal tem beguncem v novo, varnejšo življenje. Po teh 30 eh, pa si lahko pogledamo naslednje, na zadnje številke Evropske komisije o premestitvah in ničesar nismo spremenili, nič se ni zgodilo. In to ne velja zgolj za Luksemburg, ampak za vse države članice. Moje vprašanje za luksemburško predsedstvo je naslednje. Prosim vas, če mi lahko pojasnite, glede na to, da ste vi vodili ta proces, prosim vas, če mi lahko pojasnite, zakaj ne premeščamo oseb iz Italije, iz Grčije v druge države članice. Morda lahko uh, to pojasnite na podlagi vašega primera. Imate 90 mest, ki so na voljo, uh, naj pa bi poskrbeli za 527 uh, premestitev in po teh 30 se ni zgodilo nič novega. Moje drugo vprašanje in tudi zadnje vprašanje pa je naslednje. Smo na koncu zelo intenzivnega Eh, obdobje šestih mesecev. Če bi bil Evropski svet uh, kadilec, bi prižgal uh, novo cigareto, staro cigareto. Vse skupaj se nadaljuje in tudi uh, nizozemsko predsedstvo uh, si je zadalo veliko ciljev za področje uh, PNS. Morda je sedaj nastopil vaš trenutek, da nam date nekaj več uh, informacij o uh, internih razpravah. Uh, gospa Intfeld je prosila za zapisnik, sama pa bi rada razumela ozračje teh razprav. Svet eh, o PNZ omenjamo, ampak nihče se ne posveča evropski strani teh razprav. Govore na primer o evropskem sistemu premestitev eh, in vsi se sprašujejo, kako to deluje za moje lastno, eh, moje lastno državo. nobena eh, država ne kritizira, naprimer, zapiranja eh, beguncev za 18 mesecev in podobne izjave nekaterih eh, ljudi. Ni govora o evropski dodani vrednosti. Luksemburg je ponavadi zelo intenziven, kar se tiče iskanja evropskih rešitev in morda bi bilo dobro, da bi podali nekaj več internih informacij o tem. Kolegi in kolegice, Žao Naselborn, uh, nas mora zapustiti, tako da bom prosil za besedo še enega koordinatorja, na to pa bomo besedo dali eh, ministrom. Gospa Majer je naslednja, na to pa bo Žan eh, Aselborn odgovoril na vprašanja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Marsika je bilo doseženega v zadnjih šestih mesecih. Ne strinjam pa se z vsemi eh, sklepi, ki smo jih slišali. Tekom vašega predsedovanja je potekalo več evropskih uh, eh, zasedan, evropskih svetov. V sklepih prvega sveta najdemo iste elemente kot uh, na zasedanju uh, sveta prejšnji teden. Zdi se mi, da ni bilo doseženih nobenih rezultatov. Torej. Marsikaj je bilo napisanega črno na belem, ampak eh, na terenu se ne dogaja nič novega in teroristi se še vedno prosto sprehajajo po Evropi. Seveda je treba prevzeti ustrezno odgovornost za ukrepe, ampak potrebujemo tudi povratne informacije uh, za druge države članice. Kaj ste naredili za naše državljane? Kaj ste naredili za to, da bi zaščitili naše državljane pred terorizmom? In še eno vprašanje imam v teh zadnjih šesti, šestih mesecih. Uh, vidim, da potrebujemo manj Evropske unije, ne pa več z vsem. Gospa, uh, gospod Engel. Uh, eh, Mr. Dupree, Mr. Stevens, Mr. Chisovski, um, Sylvia von Kaufman, Mrs. Janici, Mr. Ala Hallow, um, Mrs. Bjork, Natalie Griesbeck and Mario Lauriston. So I'm going to take all those colleagues straight after. Vsi ti boste dobili besedo potem, ko prisluhnemo gospodu Aselbornu, ki bo govoril o azilu in migracijah. Da, potujem na Cipr, to je ena od zadnjih eh, misij, ki nas eh, čaka in eh, evropski parlamentarci so mi svetovali, da se jo deležim. Poskušal bom odgovoriti malce bolj splošno na vprašanja in ne bom se spuščal v podrobnosti. Gospa Holmajer, dotaknili ste se vprašanja zonanjih meja. Sam sem prepričan v naslednje. Če ne sprejmemo in to hitro eh, instrumentov za nadzor zunanjih meja, potem bo Schengen padel. In tega eh, ne želi nišče. Ni države na svetu, ki ne bi nadzirala zunanjih meja. In ko govorimo o nadzoru, gre zgolj za to, da vemo, kdo trka na naša vrata, kdo želi vstopiti v Evropo in kdo uh, potrebuje mednarodno uh, zaščito. Teh informacij si, uh, se žel, si, si želimo. Govorimo naprimer o nadzoru meja eh, med eh, Turčjo in Grčjo eh, in tudi drugih meja. Nisem ponoma negativen. Po šestih mesecih, po intenzivnih obiskih Grčije, po tem, kar smo videli, je grška vlada sedaj pripravljena sprejeti pomoč organizaciji OZN, pa tudi pomoč evropskih organizacij in organov. Mislim, da smo naredili pomemben korak naprej, kar se tiče zunanjih meja. In eh, predlogi, ki so eh, razmeroma odprti, eh, sedaj čakajo na naše izvajanje. Številne države, članice Evropske unije so predlagale obaljno stražo in pa mejno stražo, zato da bi poskrbeli za nadzor na eh, celini, pa tudi na morju. Nadzor nad zunanjimi eh, mejami ni zgolj v pristojnosti eh, posameznih držav članic, ki te meje imajo. Gre za ulogo Evropske unije in Evropska unija mora prevzeti to odgovornost na svoja pleča. To je treba izpostaviti. Sam menim, da moramo postopati hitro in hitro moramo sprejeti eh, vse potrebne ukrepe. Govorili ste o številkah. Informacije, ki jih imamo na voljo, pravijo, da je letos eh, v Evropsko unijo prišlo 1,5 milijona oseb. 1,5 milijona oseb je prečkalo evropske meje. 1 milijon 70 eh, tisoč jih je prosilo za mednarodno zaščito. To so številke, s katerimi razpolagamo. In na to eh, na splošno o premestitvah in ponovnih naselitvah. Od prve razprave, ki smo imeli v Evropske unije naprej, smo poskušali poiskati eh, rešitev za eh, ta vprašanja. In ponovna selitev je bila preprostejša kot premestitve. Torej, premestitve, pri tem gre za ljudi, ki so že eh, v Evropski uniji, ponovne selitve, tukaj pa gre za ljudi, ki jih bomo poiskali v tretjih državah, v Libanonu in drugot in eh, na to preselili in namestili v Evropi. Osredotočili smo se eh, torej na ponovno naselitev. Premestitve ne bodo delovale, po, po mojem mnenju, v prvih treh, štirih mesecih. In zato ni kriva Grčija, zato ni kriva Italija. Gre za problematiko sistema, ki še ni pripravljena delovanje. Grčija se resnično trudi za napredek. Eh, še posebej, kar se tiče pet, eh, petih otokov, eh, ki so blizu Turčije. V naslednjem mesecu bodo naredili še več. Težava je ta, da ljudje gredo na uh, eh, čovn, prečkajo morje, pridejo eh, do uh, celine, do Pireja in uh, na to potujejo po Evropi. Idealno bi bilo seveda, da bi na tej stopni poskrbeli za premestitev skupaj z EASom, skupaj s Frontexom, skupaj z UNHCR. Takšen je bil načrt. Mehanizma premestitev ne smemo preprosto eh, vreči v koš, ker ga lahko uporabimo v prihodnosti. Ta kriza ne bo trajala eno leto, dve leti, tri leta, morda bo trajala dlje časa in bomo morali stalno pomagati beguncem oziroma migrantom, ki trgajo na naša vrata. Moj osebni predlog je, je bil, in to po zadnjem eh, svetu PNZ, da če vidimo, da eh, premestitve ne deluje tako, kot bi morale, pomagamo številnim sircem, ki eh, potrebujejo mednarodno zaščito in ki so v Turčiji. Morda bi lahko torej Turčiji dejali, da lahko poskrbimo, vzamemo 50 tisoč oseb za premestitev oziroma za ponovno selitev in jih eh, na to odštejemo v teh 160 eh, tisoč. Mislim, da bi bila to dobra gesta. Mislim, da bi morali biti pripravljeni, da prevzamemo eh, to breme na naša pleča. Mislim, da pač določene ukrepe niso realistični. Tudi druga vprašanja smo slišali v zvezi eh, s premestitvami. Moje mnenje je, da na ta mehanizem ne moremo kar pozabiti, v prihodnosti bo uporaben, ampak zaenkrat to ni mehanizem, ki ga eh, potrebujemo za to, da bi porazdelili eh, naše breme. Glede ponovnih naselitev pa moramo biti inteligentni in morda bi bilo dobro, da se osredotočimo na to, ker bo lažje porazdeliti naloge glede vladavine prava, gospa, govorili ste o Franciji, o, o eh, Romuniji, o Danski. Ne vem, če obstaja kakšna država v Evropski uniji, ki spoštuje popolnoma vse elemente vladavine prava, o katerih govorima, govoriva jaz in uh, vi. Francija je bila soočena z napadi 13. novembra in uh, Eh, mislim, da kot poslanka uh, imate pravico do lastnega mnenja. Eh, v tem trenutku pa je pomembno, da poskušamo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do uh, kršitev kopenhavnskih kriterijev. Ti pravijo, da je vladavina prava eh, temeljno načelo Evropske unije in s tem smo drugačni kot druge uh, organizacije in skupnosti. In to je treba spoštovati. Če v neki državi pride do spremembe vlade uh, in če pride naprimer do posegov v pravosodje, je treba ukrepati. Tako je treba ukrepati. V primeru medijev smo videli v nekaterih državah, da obstajajo uh, možnosti za ukrepanje. Uh, lahko se namreč zgodi, da mediji niso več popolnoma svobodni. Vse to je treba dobro analizirati, po mojem mnenju, in podati kritiko, če je ta potrebno. Pogledati si moramo pogodbe in ugotoviti, kako uh, reagirati. Politično pametno, seveda. Uh, najti moramo tudi eh, rešitve, ki izhajajo iz pogodb. Bodi si tukaj v parlamentu, bodi si v svetu, bodi si v komisiji, se moramo o tem pogovarjati. Beležimo eh, razvoj dogodkov, ki gre včasih v eh, nedosnojno smer z vidika Evropske unije glede na to, kakšne vrednote nas družijo in na kakšnih vrednotah eh, gradimo. Razprava, ki smo imeli, je bila akademske narave in eh, mislim, da bomo morali biti eh, pod nizozemskim predsedstvom precej jasnejši. Če s prstom Eh, kažemo na neko državo članico, zaradi tega, ker eh, tam prihaja do eh, stvari, ki so nespremljive, moramo to narediti. Ne sme nas biti strah. Včasih gre za poseganje v interne zadeve države članice, ampak to so vprašanja, ki si jih moramo zastavljati. Nismo več v nekakšnem sovjetskem sistemu. Še nekaj sem želel dejati, preden končam. Vzroki za migracije. Imamo Eritrejo, Sudan, Etiopijo, prav imate, gospa, ampak eh, težko je eh, sistematično pomagati eh, osebam iz eh, teh držav. Eh, oziroma jih eh, vračati v te države. Najpomembneje je, da poskušamo najti rešitev za vzroke teh migracij in eh, teh dogodkov. V Libiji imamo morda več možnosti. V Tripolju je že prišlo do nekaterih eh, korakov naprej v pravi smeri, ampak kot Evropska unija moramo v vsakem primeru poskušati vzpostaviti eh, nekakšne organe v Libiji. To je pomembno tudi z vidika našega sodelovanja in eh, z vidika naše strategije za migrante, ki prihajajo iz eh, teh strani. Imeli smo Dunaj 1, Dunaj 2, New York. Upanje obstaja na drugi strani. Evropska unija, po mojem mnenju, že poskuša eh, sprejemati določene dobre ukrepe. Narediti moramo vse, kar lahko, zato da končamo ta krvavi boj v Siriji ne moremo uh, sesti za pogajalsko mizo uh, z barbari na drugi strani, ampak mislim, da je bilo sporočilo jasno in upam, da bo to novo sodelovanje med američani in uh, rusi, med tema uh, dvema stranema, med Kerjem in Lavrovom, uh, nam daje določeno upanje. Če nam to lahko uspe v Siriji, potem lahko tudi v Iraku najdemo eh, stabilnost. Še nekaj je pomembno izpostaviti in to je Turčija. Smo v eh, Evropskem parlamentu, mi prihajamo iz eh, sveta, ne moremo sprejeti tega, kar se dogaja v Turčiji. Najti moramo rešitve Turčija pa je po drugi strani sprejela skoraj 2,5 eh, milijona beguncev, ki so prišli iz Iraka in iz Sirije. Na eni strani razprava teče o orožju, na drugi strani o tem. In eh, pomoč v višini 3 milijard, eh, ta pomoč ne bo uporabljena, turški, ne bo uporabljena za turško vlado, ampak Eh, bo šla za to, da lahko eh, sirski otroci eh, obiskujejo šolo, da imajo dostop do zdravstvene oskrbe in da morda lahko najdejo zaposlitev v Turčiji. To je seveda del boja proti vzrokom krize. Federica Mogherini, Evropska unija in številne države pri tem sodelujejo. In to je boj, ki ga moramo biti eh, tudi v prihodnosti, zato da izkoreninimo vzroke za to krizo in eh, žalostno življenje teh ljudi. Toliko z moje strani, sedaj pa moram na letališče. Obiskal bom Ciper, tako na eni strani, kot tudi na drugi strani. Eh, to je uraden obisk Cipra, obiskal pa bom tudi severno stran. Hvala. Najlepše hvala, Eten. Nisem bil obveščen o tej eh, manjši spremembi dnevnega reda, upravičujem se za to, hvala eh, za odgovore, hvala, Žal. Začel sem že govoriti o Etienu eh, in resnično nisem zvest luksemburškemu predsedstvu, ker sem pregovoril tudi o nizozemskem predsedstvu. Kolegi in kolegice, če ste imeli specifična vprašanja za ministra, eh, ta nažalost ne bo mogel odgovoriti na njih, ampak tudi Etienne in Felix bosta poskušala odgovoriti na vaše vprašanja, če jih boste zastavili. Sedaj pa naslednji govorniki, Frank Engel, izvolite. Thank you, Claude. Bei all den Letzteboer am Saal müssen Sie heute nicht prüfen, dass äh, Letzteboer ich leider verlieren, was immer schwierig ist, weil ihr kein Mensch versteht. Ich wollte dich aber trotzdem auf Letzteboer, ich merke Sie so viel. Lahko bi govoril uh, v Luksemburščini, ampak nihče me ne bo razumel. Rad bi se vam zahvalil za uh, uspešno uh, predsedovanje. No, to uh, je bil kratek vod v Luksemburščini, uh, jeziku, ki še vedno obstaja. Žal, veseli me, da greš na Cipr, ker sem bil jaz eden od tistih, ki je ustrajal pri tem, da obiščeš Cipr še pred koncem predsedovanja. Uh, Turkom je treba povedati, da eh, zmanjšanje eh, stroškov njihove okupacije za 3 milijarde eh, ni dovolj, da imajo tako ali tako dožnost, da, da pomagajo vsem tem beguncem, ki prihajajo v njihovo državo. Mislim, da v tej državi vlada velika težava na področju vladavine prava. Nisem proti Turkom, nisem proti Turčiji. Eh, ne gre za to. Ko si pogledamo turškega predsednika, ki se sploh ne odeležuje eh, zaseden, eh, na, na mesto njega je tam turški premijer, govore o novih poglavi, o, o poglavih, o treh milijardah, o lajšanju vizumskega režima in tako naprej. To bi bilo pred šestimi meseci popolnoma nemogoče. Sedaj pa ko smo se dogovorili o tem, začnejo streljati lasne uh, eh, ljudi. To se mi zdi resnično čudno. In mislim, da so nas prinesli na okoli. In upam, da nas eh, ne bodo prinesli na okoli tudi v prihodnosti in to iz dneva v dan. Žal želi na kratko odgovoriti Frank. Izvoli to mesaž? Naj odgovorim naslednje. Tvoje sporočilo o obisku Cipra je tudi znak eh, določenega konstruktivnega pristopa. V glavi imam tvoje sporočilo. Če želimo sodelovati, če želimo najti rešitev, ki ni tako oddaljena, potem agresivne besede, no, sam nisem poslanec, ampak agresivne besede ne bodo pomagale pri iskanju teh rešitev. Biti moramo razumni, obenem pa podati jasna uh, sporočila, sporočila, uh, kakršna si želel podati uh, ti v zvezi s Ciprom. Poskušal, poskušal bom to narediti po svojih najboljših uh, močeh. Izvoli, Frank. No, to je bilo sporočilo za Republiko eh, Turčjo, ne za eh, Cipr in eh, turške ciprčane. Naj zaključimo o vladavini prava. Mislim, da gre za strukturno poseganje v vladino prava in to zaradi napačnih razlogov. E, imamo e, eh, mađarsko, eh, polsko, to je zaradi ideoloških razlogov, bodi si e, zaradi varnostnih razlogov v Franciji in drugot. In na to smo priča stvarem, eh, ki se jih bojim. Govor je bilo o sovjetskih časih, kar se tiče uh, določenih držav. Preiskave, eh, kadarkoli uh, in uh, zapiranje ljudi brez sodnega postopka, to ni spremljivo. Mislim, da je treba na to resnično paziti, tudi če nas je strah uh, terorizma. V nasprotnem primeru bomo destabilizirali uh, varnost in naše prebivalstvo. Ana Gomez, prosim. Hvala, Ana Gomez. Well, I... I'm sorry to see Minister Asselborn go. No, žal mi je, da nas eh, minister Asselborn zapušča. Ampak pomembno je, da gre na Cipr. In tudi to sporočilo, eh, ki ste ga omenili, bi eh, moralo romati v Turčijo, sporočilo o obisku. Prvo vprašanje, bomo pustila ob strani. Rada bi se zahvalila uh, Luksemburškemu predsedstvu za eh, odlično upravljeno delo v zadnjih šestih mesecih. Moje vprašanje je naslednje. Zanima me, če je govor o ekonomskih sankcijah za države, ki kršijo uh, načelo solidarnosti, ki pozabljajo na to načelo, kar se tiče uh, premestitev beguncev. Ne pozabljam eh, niti naše prošnje glede Mačarske. Še posebej zato, ker obstajajo tudi druge države in ker je gospod Aselborn govoril, pol, eh, govoril polski. A je govora o teh ekonomskih sankcijah? Države, kakršna je moja, portugalska, ki eh, želijo sprejeti več beguncev, je treba podpirati, tiste države, ki pa ne želijo sprejemati beguncev, pa je treba kaznovati, zato ker kršijo načelo solidarnosti. Ministr je govoril tudi o potrebi po eh, iskanju rešitev zakonitih eh, poti za migrante. a ne bi na ta način, na pameten način, zagotovili, eh, način zagotovili nadzor nad mejami. Odkrito rečeno, ne moremo uh, zahtevati česa takega. Tudi če to zahtevamo uradno, uh, to ne bo izvajeno. Nemogoče je vračati ljudi v Eritrejo in Etiopijo. To so pojasnili tudi drugi. Na to izmenjava informacij med obveščevalnimi službami držav članic. Zakaj to ni zavezujoče? In zakaj ni svet razmišljal o eh, drugih možnostih, naprimer, da bi to naredili, eh, da bi to naredili tako kot v primeru Europola, da bi ugotovili, če eh, so nacionalne podatkovne baze dostopne tudi nacionalni ravni. Do tega včasih ne prihaja tako kot eh, v moji državi. Zakaj obstaja ta vrzel za zasebna letala, eh, kar se tiče PNR, če smo res resni? Večina eh, pripravljavcev z orožjem se predstavlja kot poslovneži. Hvala, govoril bom polsko. Chciałem podziękować prezydencji luksemburskiej za wspaniałe. Zahvaljujem se Luksemburškemu predsedstvu za odlično delo v zadnjih šestih mesecih. Kar nekaj pomembnih uh, zakonodajnih aktov smo sprejeli v tem času. Uh, sam bi izpostavil tri točke. Prvič, v zvezi z eh, zaščito na mejah in solidarnostjo. Uh, torej solidarnosti do beguncev. Mislim, da bi bilo dobro, če bi ukrepali na področju te uh, tesnobnosti, tega odpora do beguncev. Um, treba je odpraviti mite, ki krožijo okrog tega. Tukaj nas čaka veliko dela. Druga točka. če si ogledate pristop v Evropski uniji eh, k temu vprašanju, bi morali se ukvarjati predvsem z problemom sovražnega govora. In tukaj ne gre samo za teroriste, ki komunicirajo po, druž, eh, po družabnih omrežjih, gre tudi za neonacionalizem, ki se tukaj pojavlja, populizem eh, in s tem povezan sovražni govor, ki predstavlja velika tveganja. Potem pomembne so tukaj tudi psihoaktivne substance. Tudi razumem, da vas skrbi situacija na polskem, Ehm, sem eh, član polske stranke in tudi državljan polske in seveda me tam kakšna situacija skrbi. Hvala lepa, gospod Deprije. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad iskreno zahvalil eh, in čestital luksemburškemu predsedstvu. Tako, kar se tiče pristojnosti tega odbora, kot tudi proračunskih pristojnosti, sam se namreč eh, član odbora za proračune, opravi ste, ste odlično delo in to je treba izpostaviti. Moja prijateljica eh, Sofi je šla malce predaleč, kar se tiče eh, moje države. Mislim, da je bilo 130 ljudi kot živali obrtih, ubitih v določenih državah in eh, to je treba upoštevati, ko reagiramo. Minister za pravosodje eh, je dejal, da eh, bodo na Danskem oduzemali lasnino beguncem. Kaj mislite o tem z vidika Eh, pravic in z vidika eh, Evropske unije. Lahko dovoljujemo takšne grozne neumne zadeve. Na to eh, migranti, ki prihajajo v naše države, to bo stalo veliko, zato ker je treba vzpostaviti hotspote, jih financirati in zato ker je treba zagotoviti vključevanje teh oseb v družbo. Kaj menite o uporabi določenega deleža denarja iz kohezijskih skladov? za te zadeve. V naslednjih eh, finančnih obdobjih pa lahko na to razmislimo, kako naprej. Govorili ste o obveznem nadzoru na mejah. Opravljali bomo sistematični nadzor eh, tistih, ki odhajajo, ki prečkajo meje, tudi evropejcev. Imamo pa 14 eh, držav, ki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 Tudi jaz bi se želela zahvaliti luksemburškemu predsedstvu in pa ministrom, ki so prišli danes k nam. Odpravili so odlično delo v zadnjih šestih mesecih. Predvsem se zahvaljujem eh, ministru za pravosodje, gospodu Brasu, ki je opravil pomembno vlogo v zvezi z eh, direktivo o postopkovnih jamstvih za otroke, ki so del. Eh, kazenskih postopkov. No, eh, opravili so veliko pomembnega dela, ki morda ni bilo opisano v medijih, ampak je vseeno zelo pomembno. V zadnjih mesecih sta si parlament in pa svet zelo prizadevala za dosego kompromisa. Mislim, da nam je uspelo doseči eh, dober kompromis. To je pravzaprav prva direktiva na tem področju. In pomembno je tukaj zagotoviti, da um, zagotovimo kazenski pregon, uh, ko gre za kazniva dejanja. Istočasno pa moramo seveda pri tem zaščititi tudi otroke, ki so del tega procesa. Eh, zahvaljujem se vam, ta cilj smo dosegli samo zaradi tega dela, ki ga pravi svet. No, še kolegom želim pustiti nekaj časa, ne bom ponavljala um, že povedanega, bi pa želela vseeno zastaviti ministrom naslednje vprašanje. Torej, ko gre za priseljevanje, se to dotika še neke druge zadeve, ki ste jo omenili v vaših govorih. In sicer gre za vprašanje boja proti tihotapljenju ljudi. Uh, tihotapci pravzaprav spreuračajo begunsko krizo v pravo humanitarno krizo in so povezani tudi z drugimi čezmejnimi zločini. Ali menite, da smo na tem področju naredili dovolj v zadnjih šestih mesecih, kakšno delo nas tukaj čaka in kakšna je časovnica? ki je tukaj predvidena, zato da bo Evropska unija poskrbela za to, da bodo tukaj slišali, da se bomo lahko borili proti takšnim eh, zločinom. Hvala, gospa Grisbek. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama se seveda pridružujem kolegom in kolegicam v njihovi zahvali luksemburškemu predsedstvu. Tekom tega drugega semestra smo skupaj sodelovali na številnih področjih. Kot je dejala Katerina, smo delali eh, tudi na področju domneve nedolžnosti. Rada bi se zahvalila vaši ekipi. Ste kot nekakšen orkester in eh, vi ste dirigenti. hvala tudi Katrin Trilweiler, ne Valerij Trilweiler. Iskreno se vam želim zahvaliti, zato ker eh, smo šli čez težke trenutke in to predsedstvo je bilo zelo učinkovito, kar se tiče teh dosjejev. Tri zadeve bi rada izpostavila. Kot so dejali kolegi in kolegice, eh, smo slišali že veliko vprašanj in tudi nekaj odgovorov tri točke bi rada torej na kratko izpostavila. Pri tem se bom navezala na Katrinine besede. Imamo domnevo nedožnosti, eh, pravosodno pomoč in eh, postopkovne pravice za otroke. Eh, to ni bil svežen, smo pa na tem delali skupaj sočasno. In mislim, da je pomembno, da svet sedaj nekaj naredi, Eh, nekaj na področju tega tretjega dela, tega ne svežnja in to je uh, dosje kolegisa Denisa De Jonga, kar se tiče uh, uh, sodne pomoči. Nekatere države so pripravljene uh, delati s tem, bi zagotovili določeno harmonijo s prejšnjima dvema besediloma. To je prva stvar. Druga stvar, kratka bom zdi se mi, tako kot tudi drugim kolegom in kolegicam, da bi resnično morali narediti več, kar se tiče eh, evropskega toživstva. Ne smemo biti na tekočih stopnicah, ki gredo v napačno smer. Eh, tako se zdi, da eh, se zadeve razvijajo na področju evropskega toživstva včasih. Še tretja stvar, imam komentar v obliki vprašanja. Na področju boja proti terorizmu je govora tudi o eh, preiskavah in eh, o našem delu na spletu, sodelujemo z, z eh, ponudniki storitev, pa tudi z omrežji. Eh, mislim, da moramo bolj usklajeno postopati, kar se tiče držav članic. Nekatere države članice eh, zagotavljajo finančna sredstva za nadzor in za pomoč pri nadzoru teh socialnih omrežij in drugih omrežij, druge pa tega ne počnejo. In mislim, da mora Evropska unija res narediti nekaj, kar se tiče tega boja. Zaključila, zaključila bi z naslednjim. Kar se tiče eh, nezakonitih vsebin, eh, kar se tiče sovražnega govora, nimamo neke jasne evropske definicije eh, teh zadev.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 Najprej se pridružujem tistim, ki so se zahvalili predsedstvu. Tudi jaz se vam zahvaljujem. Za me ste bili prijetno presenečenje. Opravili ste odlično delo v zadnjih eh, štirih mesecih in pol po italijanskem predsedstvu. Ste bili pravzaprav zgled tega, kako bi moralo delati predsedstvo. Izpolnili ste svoje obljube. No pa še nekaj o vsebini. Eh, kar se tiče Eh, žariščnih točk. Eh, tukaj se strinjam, Grki so opravili pomembno delo, ampak danes sem obisko, prejšnji teden sem obiskal Makedonijo in sprašujem se, kako je možno, da med eh, grško in makedonsko stranjo še vedno potujejo nezakoniti avtobusi, za katere lahko za 50 evrov kupiš karto in vstopiš v Makedonijo. Sprašujem se, kako je to možno? V večini primerov gre tukaj tudi za eh, begunce in pa za ekonomske mm, migrante. To je pravzaprav nek ogaben posel, ki sedaj tukaj sveti. Revne ljudi oskubijo samo zato, da lahko potem nadaljujejo pot v druge države Evropske unije. Potem omenili ste eh, Europol. Mm, dobro je, kaj ste povedali. Imam pa specifično vprašanje. Prejšnji teden v Štrasburu je, so predstavniki Europola povedali, da za tihotapljenje ljudi v Evropo uporabljajo podobna sredstva kot za tihotapljenje orožja in drugih nezakonitih predmetov. V Evropski uniji v večini držav nimamo zakonodaje za zaplembo takšnih predmetov. Morda bi morali o tem razmisliti v prihodnosti. In pa še podatkovne baze. Govorili smo o tujih bojevnikih. V podatkovni bazi Europola je 1700 imen iz eh, Združenega kraljestva in informacij o tem se sploh ne izmenjava med državami članicami. In tukaj gre za ljudi, ki se boji, borijo v Siriji. Torej, eh, to se mi zdi problem, da države članice tukaj ne izmenjavajo podatkov. Se ve, von Kaufman je naslednja. Gospod eh, predsedujoči, glede na to, da nam zmakuje časa, eh, bom postavila samo eno vprašanje. Seveda se tudi jaz zahvaljujem predsedstvu za odlično delo. Želim vam, da bi si med prazničnimi eh, dnevi odpočili. No, eh, v zvezi z eh, Evropskim javnim tožilcem. Tukaj ste povedali, da je bil dosežen pomemben napredek in da računate na to, da bo ta doseg malo pripeljan do konca. No dobro, videli bomo, kaj se bo tukaj zgodilo. Ampak, kakor veste, eh, ima tukaj parlament pravico so odločanja, zato je pomembno, da bi parlamentu poročali o napredku na tem področju. Tako da to je pravzaprav prošnja, ki jo naslavljam na vas. Prosim, da nam poročate o trudnem stanju pogajan. Eh, predsednika odbora pa naprošam, da bi potem, eh, kar se da k malu, eh, ob začetku naslednjega leta o tem razpravljali tudi za nizozemskim predsedstvom, tako da bomo lahko eh, do uh, konca dosjeja obvešeno odločili o tem, ali želimo ta dosje podpreti ali ne. Seveda si želimo uh, urad javnega tožilca, ampak seveda moramo vedeti ob tem, kaj točno je zapisano v predlogu. Hvala lepa in želim vam lepe praznike. Hvala, Silvijo Von. No, res je, o tem smo že spregovorili z prihajajočim predsedstvom, z veleposlanikom, to sem povedal Silvi Jevon. No, 11. januarja bomo to tudi obravnavali eh, na seji odbora, tako da vam lahko zagotovim, da bomo o tem razpravljali. Tako, naslednji je gospod. Thank you, German film host, merci. I have a comment and a gospod Hala Aho. Hvala lepa. Imam vprašanje v zvezi z predlogom eh, komisije o novi direktivi o strelnem orožju. Strinjam se, da bi bilo dobro imeti skupne standarde za označevanje, za deaktivacijo, za eh, bistvene sestavne dele, za boljše izmenjave informacij in tako naprej. No, ampak eh, vseeno pa predlog vsebuje tudi nekaj vprašljivih elementov. Namreč govorim o eh, možnosti, da bi zaplenili um, zakonite polavtomatske puške, ki so podobne avtomatskemu orožju. Kako bi uh, tukaj po vašem mnenju naj prispevali k krepitvi varnosti. Takšne, takšno orožje ni bilo uporabljeno ne v terorističnih napadih, ne v, kakrš, ne v večini drugih zločinov. Kako bo to vplivalo na terorizem ali uh, druge oblike uh, kazenskih dejanj? Eh, zakaj bi prepovedali nekaj samo zato, ker je podobno nečemu drugemu? Um, To je zelo subjektivno vprašanje, ali je poautomatska tu puška podobna avtomatski puški. No, um, v Evropskem parlamentu menimo, da mora biti zakonodaja sorazmerna in da pravic državljanov ne smemo omejevati bolj, kot je potrebno. In vse omejitve bi ob tem morale ponuditi dokazljivo dodano vrednost. Ali menite, da je. Um, preomenjeni predlog utemeljen, sorazmeren, bo prispeval k kredibilnosti evropskih institucij ali pa je zgolj uh, primer uh, tega, ko počnemo nekaj samo zato, ker bi morali nekaj narediti. Hvala lepa, gospod Stevens, je naslednja. Ja, dankjewel, voorzitter en collega's. Ik zal mij beperken tot één vraag. Hvala lepa, gospod predsedujoči in kolegi. Imam samo eno pripombo. No, še predtem bi se želela zahvaliti Luksemburškemu predsedstvu za odlično delo v zadnjih nekaj mesecih. Dosegli smo veliko dobrih rezultatov in to pozdravljam. Danes zjutraj sem brala. Sem prebrala zanimiv članek Namreč eh, intervju predstavnika spodnega doma nizozemskega parlamenta in eh, In on je govoril o tem, da wij het zogeheten protocol van Eh, no, uh, gre za tako imenovani protokol 1967 uh, ehm, protokola o beguncih. Torej, ta naj bi sedaj uh, šel iz veljave. Uh, torej, bi vse skupaj deratificirali. Ali menite, da bi morali uh, raziskati to trditev? Hvala lepa. Bjork, Hvala, Malin Bjork. Thank you very much. Um, Uh, Hvala lepa. Ehm, kratka bom. Mislim, da ni nobenega razloga za to, da bi bili samo zadovoljni eh, in to ne govorim samo eh, zaradi Leksoburškega predsedstva, ampak eh, to se nanaša na vse institucije. Te so namreč v zadnjih šestih mesecih niso odzivale tako, kot bi si državljani od njih želeli ali pričakovali. In tukaj eh, eh, se strinjam, ko gre eh, za trditve o slabšanju situacije na področju pravne države. Tudi, ko gre za begunce, so stvari vse slabše. Uh, poročila Amnesty, UNHCR jasno kažejo na to, da se evropska trdnjava vedno bolj zapira. Z delegacijo smo obiskali Balkan in videli smo ta varni prehod čez Grčijo, Makedonijo, Srbijo eh, in Hrvaško. In tam ni bilo tiho tapcev. Uh, Eh, tako je bilo pred mesecem in pol, eh, to je, ta, šlo je za varni prehod, ampak sedaj pa slišimo tudi poročila o tih otapcih, o zlorabah, o um, tem, da begunce izbirajo glede na njihovo nacionalnost na makedonski meji. Se pravi, tih otapci imajo spet dober posel, nekateri ljudje so obdičali v Grči, ne morejo naprej. Uh, in vse to ni v skladu z mednarodnim pravom. Se pravi, razpravljamo o novem sistemu mejne straže, ampak to nima smisla, če ne bomo prej razmišljali o tem, kako sprejeti begunce, kako jim nuditi zaščito v Evropi. Mislim, da bi o teh dveh temah morali razpravljati sorazmerno. Zato me zanima, kakšno je stanje razprav o stalnem mehanizmu nameščanja beguncev in kako ukrepate Eh, ob poročilih zlorab eh, beguncev eh, torej, na naših mejah. Spadluje na. Gospod Jurek. Hvala lepa. Eh, želel bi omeniti dosije, ki jih je luksemburško predsedstvo podedovalo od latvijskega predsedstva. Takrat smo namreč sprejeli odločitev, da se bomo borili proti tihotapljenju ljudi pri izvoru samega problema. No, na britansko pobudo je potem bila sprejeta resolucija ZN, ampak ta je govorila samo o vodah med Italijo in Libijo. Veliko premalo smo naredili na tem področju. Sploh v primeru Libije ugotavljam, da smo naredili zelo malo za to, da bi um, zaustavili tok beguncev. No, to ne pravim zato, ker bi se hotel, bi se hotel uh, pritoževati. Uh, naloga luksemburškega predsedstva je bila, da koordinira delo držav članic. Ampak morda bi se lahko vrnili k tem oviram, s katerimi ste se soočali, ko ste skušali izvajati um, ta predlog. No, uh, želim se zahvaliti tudi kolegu Mihajlu Boniju, uh, Uh, on je bil uh, v koaliciji, jaz sem bil v opoziciji, sedaj je kritičen do stranki, uh, ki jo jaz. Uh, Tudi kritiziram, dobro je, da se je odzval na napačni prikaz situacije na polskem. Ni res, da bi tam prišlo do kakršnekoli aresta in prosim, da se vzdržite takšnih napadov. Tudi gospod Šulc se je nedavno eh, sestav s polsko premijerko in upam, da so mu poročali o tem, kako je vse skupaj napačno predstavljamo. Hvala lepa, gospod Lauristin. Uh, eh, hvala, Klod. Tudi jaz bi začela z besedami zahvale. Sama sem se ukvarjala z um, direktivo o varstvu podatkov. Uh, in uh, moje izkušnje so bile zelo dobre. Na mesto stalnega boja smo poskrbeli za konstruktivno sodelovanje med parlamentom, komisijo in svetom. Imeli smo jasno časovnico. Uh, to je pripravilo luksemburško predsedstvo, ki je že od vsega začetka reklo, da so na strani parlamenta, da imajo svojo časovnico, ampak da je njihov cilj to, da bi še pred iztekom predsedovanja dosegli dogovor. Dobro, da smo imeli skupno časovnico in skupen okvir. V tem smislu imamo vprašanje v zvezi z eh, izvajanjem. Po tej dobri mm, izkušnji me nekoliko skrbi, kako bo v prihodnosti. Zastavili smo namreč zelo tesno časovnico za izvajanje, dve leti za direktivo in uredbo. Kaj lahko naredite za to, da bo eh, izvajanje dosledno? da bo um, zakonodaja dobro izvajana. To je tukaj ključnega pomena. No in pa potem še uh, problem skupne evropske podatkovne baze. Eh, nadaljevati bi morali ta projekt eh, s temi pravili, ki smo jih zastavili sedaj. Ta pravila pravzaprav že zastavljajo nek okvir, ampak veliko bo še treba narediti, preden bomo imeli jasna pravila o praktični uh, izmenjavi podatkov. In tukaj prihajam do vprašanja skupnih definicij. Videli smo, kako težko je imeti skupne definicije, ko gre za varnost. O tem smo razpravljali prejšnji teden. In predtem nismo imeli končne uh, odločitve o tem, kako opisati uh, definicijo v direktivah in uredbah. Se pravi, potrebujemo jasno definicijo uh, tega, kaj pomeni nacionalno varnost, torej kje je varnost eh, pristojnosti držav članic in na katerih mestih bi bilo treba govoriti o evropski varnosti. Eh, to nas sedaj čaka, se pravi, ko gre za skupno podatkovno bazo, izmenjavo podatkov in tako naprej. In pa še tretja stvar, veliko govorimo o tem, kako institucije ne delujejo dobro, kako potrebujemo uh, skupno uh, varstvo na mejah in tako naprej. Ampak dejansko tukaj potrebujemo stališče sveta. Komisija je tukaj podala nekaj idej, nekaj predlogov, uh, svet pa uh, potem nekako to vse skupaj uh, Eh, obravnava, ampak nima lastnih idej, ko gre za varstvo varnost na mejah, ko gre za mehanizem a, eh, namest, a, razporejanja in tako naprej. Kolegi, odpravičujem se, da je minister za migracije sredi razprave odšel. Eh, nekatera vaša vprašanja se jasno nanašajo na to področje, ampak prav gotovo bosta Etienne in Felix imela pregled nad tem, kaj je predsedstvo počelo na teh področjih. Tako da prosim, da odgovorite tudi na ta vprašanja. No, sveda ne morete odgovoriti na vsako podrobnost. Tudi že zamujamo, ampak e, vseeno bi vas prosil za nekaj odgovorov. Komprenik. Najlepša hvala, Klod. No, razumete, da bo v sedmih minutah zelo težko odgovoriti na eno uro vprašanj, ampak vendarle se bom potrudil. Osredotočil bi se predvsem na dve vprašanji, ki ste se večkrat ponovili eh, in sicer v zvezi z izmenjavo eh, podatkov oziroma pomankanjem te izmenjave in kar zadeva preprečevanje radikalizacije. Nekateri ste dobro povedali, da je zmenjava podatkov med državami, članicami in z Europolom ni taka, kot bi bilo potrebno. Potrebno je torej tu razlikovati med dvema področjema. Po eni strani imamo tu izmenjavo podatkov med službami in po drugi strani izmenjavo policijskih in pravosodnih podatkov. Kar zadeva izmenjavo med eh, obveščevalnimi službami, naj vas opomnim, da je Luksemburško predsedstvo dalo pobudo in povabilo pet obveščevalnih služb na neformalno zasedanje sveta PNZ. Eh, in eh, ministri so se seznanili z njihovimi stališči in tudi sodelovanjem od leta 2001. Izmenjava podatkov med obveščevalnimi službami je omenjena zaradi pravil na področju varstva osebnih podatkov. Ta pravila se tudi nekoliko razlikujejo med državami članicami. Do sedaj sodelovanje med obveščevalnimi službami poteka dvostransko in večstransko. In kot sem eh, v uvodu napovedal, eh, zdaj svet poskuša do julija 2016 vzpostaviti platformo za izmenjavo podatkov, da bi na ta način oklepili več stransko sodelovanje med obveščevalnimi službami in da bi na ta način eh, dosegli bistvene spremembe na tem področju. Kar zadeva izmenjavo policijskih in pravosodnih podatkov, eh, tudi tu smo zabeležili napredek eh, v okviru različnih ukrepov. Eh, Potrebno je ugotoviti pa, da je še vedno potrebno eh, delati naprej, zato da bi bila izmenjava podatkov ustrezna in sorazmerna z stopno ogroženosti. V tem kontekstu pa je obžalovanja vredno, da moramo ugotoviti, da je naprimer samo pet držav članic in ena pridružena država eh, eh, pokriva 50 odstotkov informacij, ki se izmenjujejo preko tako imenovanih fokusnih točk Eh, in samo 81 eh, eh, tujih borcev je tam, 2081 tujih borcev je tam zabeleženih. Gre pa za zelo pomembno orodje za sledenje premikov tujih borcev. Polovica držav članic ne uporablja Europolovega informacijskega sistema na področju boja proti terorizmu. Samo približno 1600 tujih teroristov je registriranih eh, na ravni tega orodja in polovica držav članic še ni vzpostavila povezave med enotami, ki so pristojne za boj proti terorizmu in med komunikacijskimi, eh, eh, med varnim komunikacijskimi kanali omrežja Siena Europola. Tako da mislim, da ni nujno potrebno veliko več sredstev, ampak je na področju boja proti terorizmu predvsem potrebno izkoriščati bolje in bolj učinkovito vse tisto, kar že imamo na voljo. In tekom luksemburškega predsedstva smo ravno zato sprožili delovanje v smeri boljše uporabe obstoječih sredstev na ta način smo želeli zlasti eh, pridobiti eh, jasne predstave o tem, v kolikšni meri se uporablja obstoječa orodja tako na ravni Europola kot Interpola in Eurojusta. V drugi fazi pa bomo eh, to bilanco nekako eh, analizirali zato, da bi ugotovili, kakšne so tehnične in pravne ovire za boljše sodelovanje oziroma tesnejše sodelovanje na tem področju. Komisija smo tudi pozvali naj zagotovi tehnično in finančno podporo državam članicam, zato da bi zapolnili vrzeli, ki so že bile ugotovljene, naprimer eh, povezava vseh obmejnih postaj eh, z ustreznimi podatkovnimi bazami na ravni Evropske unije. Poleg tega je potrebno izboljšati tudi interoperabilnost posameznih orodij Eh, in tu je potrebno premostiti določene tehnične ovire, kar zadeva medsebojno povezovanje. Ta vidik je zelo pomemben, zlasti, ko govorimo o sistemih Europola in, EU, eh, in Europola. Vzpostavitev Evropskega eh, protiterorističnega centra bo omogočila, da bomo izboljšali tudi sodelovanje in delovanje vseh pristojnih služb. Kar pa zadeva radikalizacijo, prepričani smo, da boj proti terorizmu ne more temeljiti samo na represivnih ukrepih, ampak da je potrebno veliko pozornosti namenjati tudi preprečevanju. Številne pobude temelijo na tesnem sodelovanju med organi in eh, pristojnimi na eh, verski in družbeni ravni. Eh, in vse to razvijamo. To želimo eh, iz, podpirati zlasti z eh, nekaterimi instrumenti, ki smo jih bistveno razvili v zadnjih mesecih. Tu je centr uh, odličnosti eh, omrežja za opozarjanje na radikalizacijo. Ta deluje od oktobra 2015 in izboljšuje predvsem izmenjavo najboljših praks med eh, tistimi, ki delajo na terenu in med strokovnjaki Evropske unije na področju boja proti radikalizaciji ter med strokovnjaki v civilni družbi. Potem drugič je tu svetovalna ekipa za eh, strateško svetovanje in tu gre za izdelavo strategij eh, v pripravi odzivov in uh, alternativnih možnosti in to mislim, da je nekaj, kar bo delovalo tudi še po koncu leta 2016. Poleg tega uh, pa je bila vzpostavljena tudi platforma, ki eh, povezuje države članice z spletnimi podjetji Facebook, Twitter, Microsoft eh, in bistvo tega foruma je, da bi našli skupne rešitve v boju proti pojavu radikalizacije na spletu. Eh, potem so tu tudi bile ministerske razprave 3. decembra Eh, in eh, ena, ena naprimer teh podjetij je že začela spreminjati svoje pogoje uporabe, zato da bi uh, eh, otežila dostop ekstremistov do tega uh, omrežja in da bi otežila propagando. In uh, tu je pomembno tudi sodelovanje z strokovno skupino, ki se ukvarja z, inter, z terorizmom na spletu in ki je del Europola in eh, toliko, kar zdeva torej boj proti radikalizaciji. In pa še specifično vprašanje glede direktive o streljnem orožju. Tu lahko samo rečem, da je prek prezgodaj, da bi lahko eh, odgovoril na to. Pravzaprav je bil prvi osnutek šele predstavljen in o tem bo govora pod nizozemskim predsedstvom, tako da vam pravzaprav v tej fazi ne morem eh, podati nobenih podrobnosti, kar zadeva zaseg eh, poautomatskega orožja, je pa vsekakor to tema, ki eh, bo intenzivno obravnavana v prihodnjih mesecih. Hvala. No, vesel sem, da se bo tudi nizozemsko predsedstvo ukvarjalo z direktivo o strelnem orožju. Gospod Bras. Najlepša hvala, Klod. Hvala vsem, ki ste izrekli svoje zahvale luksemburškemu predsedstvu in ki ste izpostavili tudi dejstvo, da so ravno naši sodelavci eh, veliko dela opravili tudi v, za, v zadnjih trenutkih, kar pa zadeva posamezna vprašanja. Gospa Holmer je zastavila vprašanje v zvezi z novačenjem. Tu bi želel pomniti, da sem tudi sam imel priložnost oktobra v imenu Evropske unije eh, podpisati pristop Evropske unije k konvenciji o preprečevanju terorizma in od, k dodatnemu protokolu, ki eh, zagotavlja izvajanje eh, resolucijo o eh, tujih bojevnikih, ki se vračajo v Evropo. In eh, tu gre za tiste, ki se jih potem seveda nekako vključi oziroma izkoristi za teroristična dejanja. Eh, v tem kontekstu bomo, je bila pač predlagana tudi direktiva, s katero bomo prenesli v države članice to resolucijo Združenih narodov in eh, v zvezi s tem lahko samo rečem, da je potrebno izvajati zakonodajo, ki oziroma prinesti zakonodajo v države članice. Potem eh, tu je bila tudi konferenca 19. oktobra v Bruslu ravno o preprečevanju, eh, kajti ne, ni dovolj, da imamo samo represivne ukrepe, potrebno je tudi preprečevalno delovanje, preventiva. Eh, in zelo me veseli, da lahko povem, da sklepi, ki so bili sprejeti na tej konferenci, eh, so bili uvrščeni na dnevni red eh, zasedanja ministrov PNZ in sprejeti so bili tudi sklepi sveta PNZ, da, ki so. In, torej Ministri so pravzaprav potrdili sklepe te konference in uh, To pomeni, da tudi ministre zelo zanima področje preprečevanje. Čeprav eh, tu še nismo naredili veliko, eh, je pa to področje, ki zasluži veliko pozornosti. Gospe Majer ni več tu, ampak eh, ona je bila tista, ki je predlagala, da bi potrebovali manj Evrope, ne več Evrope. Moje osebno mnenje je, da potrebujemo več Evrope, ne manj. Potem je tu vprašanje gospoda Bonja o sovražnem govoru. Uh, Tudi tu je bilo med točkami dnevnega reda eh, ministrov za pravosodje, kajti gre za eh, del naših nezakonodajnih ukrepov, je pa vendarle potekala zelo potrebna resna razprava o tem med ministri za pravosodje, kajti prepričani smo, da eh, sovražnega govora ne moremo eh, tolerirati niti na spletu, niti v realnem svetu in tudi tu vse države članice imajo zakonodajo, čeprav operaterji, spletni operaterji ne prispevajo nujno k temu delovanju in eh, tu pogovori, tem, ravno na tem področju pogovori dobro napredujejo, imajo pa vse države članice zakonodajo, ki jo je mogoče izvajati. Ne moremo seveda spremljati vseh primerov, ampak vendarle na tem področju imamo besedilo in eh, tudi tu nihče ne potrebuje evropskega pooblastila ali dovoljenja za to, da bi države ali pa uh, eh, operateri na spletu lahko ukrepali. Uh, mislim, da imajo vse države pravzaprav tu enake možnosti. Potem vprašanje gospe Gomez o gospodarskih sankcijah, ki bi jih lahko uporabljali. To ni stališče sveta, oziroma stališče sveta eh, v tem smislu ni bilo sprijeto. Eh, luksemburško predsedstvo bi vsekakor raje videlo. Uh, da bi namesto eh, sankcij imeli eh, sistem spodbud za tiste, ki eh, vlagajo svoje napore. Kajti z gospodarskimi sankcijami ne bomo rešili problema, ampak bomo v večji meri ustvarili nove. Tako da mislim, da bi bilo bolje, da se osredotočimo na to, da pomagamo tistim, ki so pripravljeni storiti več. In to je pristop, ki mislim, da bo bolj produktiven aktiven. Zastavljali ste tudi vprašanje v zvezi z zakonitim preseljevanjem. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Dejansko potrebujemo rešitve na področju zakonitega preseljevanja in eh, to je eh, del problema. Eh, tega ogromnega priliva nezakonitih priseljencev. E, smo še predvsej daleč od uresničljivih rešitev na tem področju, ampak vendarle smo v času luksemburškega predsedstva v trilogu vsaj dosegli dogovor o direktivi o raziskovalcih in študentih, to je tudi ena od zakonitih poti, ki omogočajo dostop v Evropsko unijo. Ni to sicer vse, ampak vendarle tu smo dosegli eh, konsens in eh, tudi ta vidik ni nepomemben. Potem gospod Depre je govoril o tem, kar lahko preberemo eh, v časopisih v zvezi z Dansko. Ne vem, ali gre tu zdaj že za uradne predloge na Danskem, tudi sam sem zasledil te članke, ampak ne vem, če lahko tu že govorimo o konkretnih uh, uradnih predlogih Danske. Uh, Moram bom dobiti ustrezne informacije, preden bom lahko komentiral, ampak tudi mene to zelo zanima, če se bo dejansko izkazalo, da gre tu za uradne predloge, eh, bo seveda to nekaj, kar bo nedvomno naletelo na odzive tudi znotraj Evropske unije. Sicer pa se strinjam z vašo analizo, da eh, bi morda to, o čemer govorimo na svetu eh, PNZ, lahko vključili tudi v prihodnje razprave o porabi kohezijskih sredstev. Eh, in tu lahko rečem, da podpiram vaše predloge oziroma vaš, vašo zahtevo. Gospa Kiniči je izpostavila organiziran kriminal. Na ravni organiziranega kriminala je Evropska unija v položaju, ko bi morala zagotoviti večjo učinkovitost. Organiziran kriminal je Eh, najbolj škodljiv eh, kriminal, ker ogroža naše države, ogroža naše ljudi, ogroža naše finance In eh, ta pojav enostavno ni spremljiv za Evropsko unijo in ne moremo pustiti držav članic eh, samih, ko se soočajo z kriminalom, ki presega njihove meje, ker je zelo dobro organiziran na mednarodni ravni. Tako da bi se morali bolj osredotočiti na to vprašanje. Prejšnji teden smo dosegli dogovor, naprimer, kar zadeva direktiva. Eh, tudi pri direktivi o varstvu podatkov smo dosegli dogovor tudi o bistvenih vidikih eh, izmenjave podatkov, kajti to bo pomenilo bistveno spremembo izmenjava policijskih podatkov, eh, pravosodnih podatkov, to je nekaj, kar bo pomenilo velik korak naprej. In direktiva, ki, o kateri se je vaša poročevalka pogajala z nami, je zelo pomemben element. Eh, kajti eh, kakovost izmenjave podatkov med pravosodnimi in policijskimi organi je zelo pomembna in bo lahko prispevala tudi k večjemu napredku na eh, področju organiziranega kriminala. Gospa Grisbek je zastavila vprašanje o pravni pomoči uspeli smo zaključiti dve besedili, tretje besedilo še ni končano. Večkrat sem pozval kolege v svetu, da pravna pomoč ni eh, samo vprašanje denarja. Je pa žal to vidik, ki je pogosto v spredju, ko govorimo o pravni pomoči. Seveda njena uporaba predstavlja strošek, vendar pa pomeni pravna pomoč tudi bistveno več. Če želimo še naprej delati, kot eh, smo počeli doslej, če želimo. Eh, poglobiti eh, sodelovanje in eh, vzpostaviti tesnejše oziroma eh, vse splošno vzajemno priznavanje, moramo zagotoviti ustrezno kakovost sodb, ki so sprejete v vseh državah članicah in potrebno je zagotoviti enak dostop do sodnih procesov v vseh državah članicah in tu ne gre za nek strošek, ki ga ne bi. Eh, ki bi ga lahko nosili vsi in pri nekaterih državljanih mora država prevzeti ta strošek, zato da se tem ljudem zagotovi dostop do pravosodja. To ni samo strošek, torej, ampak gre tudi za zelo pomembno eh, postopkovno jamstvo. Uh, Eh, in to je pomemben vidik zlasti v luči vzajemnega priznavanja sod. Upam, da bo nizozemsko predsedstvo uspelo nadaljevati z razpravami o tem tretjem besedilu, ki je ključnega pomena za to, kako bomo zasnovali pravosodje v Evropski uniji. Eh, gre za to, da moramo zagotoviti vsem državljanom dostop do pravosodja, ne glede na to, kje živijo, v kateri državi članici in ne glede na to, ali imajo dovolj denarja ali ne. Torej, mislim, da je to besedilo res ključnega pomena in kot eh, minister za pravosodje eh, bom seveda še naprej eh, delal na tem področju in bom poskušal zagotoviti uspeh na tem področju. Gospa Kaufmann je postavila pod vprašaj moj optimizem, kar zadeva evropsko toživstvo. No, želel sem na ta način predvsem spodbuditi nizozemske kolege ki bodo eh, tudi potrebovali veliko ustrajnosti in poguma tem, pri tem dosejo, ki je zelo tehničen. Ampak eh, uspelo nam je doseči eh, dogovor o členih 1 do 37. Eh, in mislim, da bo pred, eh, že jutri objavljen dokument, ki eh, bo vseboval konsolidirano besedilo člena od 1 do 37. To je tisto, kar smo pravzaprav že dosegli v, tri, v triju, ne samo v okviru Luksemburškega predsedstva in to bo jutri objavljeno in mogoče bo torej tudi na spletu pregledati to besedilo in to bo seveda tudi eh, pravzaprav osnova za nadaljne razprave eh, pod nizozemskim predsedstvom. Eh, tako bomo pravzaprav nekako s to objavo zaključili svoj del dela. Gospa Stimic je sestavila zelo specifično vprašanje o dveh instrumentih mednarodnega prava. Moram priznati, da jo ne poznam dovolj dobro. Gre pravzaprav za pristojnost kolega, ki je odšel, tako da vam ne morem natančno odgovoriti na vaše vprašanje in se vam opravičujem. In pa še za konec, gospa Laurisin je zastavila med pripombami tudi vprašanje o stopu v veljavo. Nekatere države članice že pripravljajo. Uh, se že pripravljajo na stopu te direktive v veljavo. Uh, E, imamo dve leti, da se na to pripravimo. Jasno je, da bo tudi komisija morala igrati svojo vlogo pri spodbujanju in opominjanju držav članic, da se morajo pripraviti na vstop v veljavo tega besedila. Ampak vendarle države članice so motivirane. In pa še zadnje vprašanje, gospe Lorestin, kar zadeva preselitev. E, tu bi vas samo opomnil, da na ravni sveta smo, mislim, da oktobra ali novembra Eh, sprožili mehanizem za eh, obvladovanje kriz. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta v svetu ob koncu leta in posledično eh, smo organizirali torej vrsto srečanj v prisotnosti italijanskih, grških, turških kolegov in tudi predstavnikov drugih držav tako da smo na podlagi vsega tega pripravili tudi poročilo, ki je bilo predloženo Evropskemu svetu in to poročilo je tudi javno, eh, tako da si ga lahko eh, ogledate na spletu. To je bila moja zadnja pripomba za zaključek, pa naj se vam še enkrat zahvalim za odlično sodelovanje v zadnjih šestih mesecih eh, in veselim se, da bom Eh, v prihodnje z vami sodeloval kot luksemburški minister za pravosodje in ne več kot predstavnik sveta. Hvala. Thank you, Felix. Um, thank you. Hvala, Felix. Hvala, Etienne. Kakor veste, kolegi, je to zadnja, zadnje uradno srečanje za luksemburškimi ministri. 11. Eh, januarja bomo pozdravili nizozemsko predsedstvo. No, ampak eh, luksemburško predsedstvo je bilo izredno organizirano, učinkovito. Eh, zato se resnično zahvaljujemo vsem obema ministroma, ki sta tukaj dobro ste se ozvali na bistvene izzive predsedstvo, nizozemsko predsedstvo je že povedalo, da bodo um, morali kar veliko nadoknaditi. Um, saj vam bojo sledi, sledili pri, predsedo, pri predsedovanju. No, um, mi smo uspeli tukaj preseči nekatere um, ovire, zakonodajne akte, ki so stali na mrtvi točki, zahvaljujoč vam in pa kolegom, ki so sodelovali v triologih. To je dejstvo, zato se vam pristrčno zahvaljujemo. Res je bilo to zelo sredotočeno, učinkovito predsedstvo. Vaš premije je tudi pred nekaj tedni vodil konferenco o spletni zasebnosti, tam je bil tudi gospod Boni in vsi vemo, koliko dela ste morali opraviti sami in skupaj z eh, kolegi, ki so tukaj v dvorani. Ehm, torej, zadnjih šest mesecev je bilo dobro, dobrih. Veliko dela nas čaka naslednjih šest mesecev pri izvajanju sprejetega. Hvala lepa, Felix in Etienne in eh, z, veselimo se naslednjega eh, predsedstva, seveda eh, vam, jim bodo prav gotovo dobrodošli vaši nasveti. Hvala. Um, kolegi in kolegice, žal smo precej pozni ampak mislim, da je povsem razumljivo, da smo omogočili, da ste vsi spregovorili, veliko vas je sodelovalo v trilogih eh, in zato ste seveda vsi želeli besedo in eh, žal ni bilo druge možnosti, kot da nekoliko presežem predviden čas. Morda bi morali predvideti več časa za to točko dnevnega reda, zdaj pa podimo hitro naprej. Četrta točka, spostavitev mehanizma Evropske unije o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah. Eh, skrajšal bom svoj uvod, ker eh, res nimamo časa in bom zato kar dal besedo poročevalki gospe Infeld, potem pa poročevalcem v senci in še ostalim eh, članom in članicam, ki bodo želeli besedo. Sofi, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Kratka bom, ker mislim, da večina tistih, ki je v dvorani, pozna ozadje tega poročila gre za poroč, zakonodajno poročilo na eh, podlagi zahteve plenarnega plenuma našega parlamenta. Gre za mehanizem za varovanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic. Izmenjava mnen z Liksemburškim predsedstvom je tudi eh, povdarila, da je tak mehanizem dejansko potreben kajti zadali smo si odlična načela, jih zapisali v svoje pogodbe, v listino temeljnih pravic, v vrsto zakonodajnih aktov, imamo torej vse strukture, ampak vendarle vidimo, da demokracija, pravna država in temeljne pravice prestajajo zelo težke čase. Tako da potrebujemo mehanizem, s katerim bomo zagotovili, da bomo dejansko tista skupnost vrednot, kak, za katero se predstavljamo. Dvakrat smo se že sestali s pročevalci v senci in eh, z nami je bil tudi pripravljalec mnenja v odboru AFKOM. Sama bi si želela, da bi tu pravzaprav delovali kot ekipa in eh, da se ne bi preveč omejevali zaradi pravil o izdelavi poročil, tako da zelo tesno sodelujemo tudi z odborom AFKO in nekako smo delo razdelili med poročevalce v senci, podobno kot ste vi eh, predsednik naredili, ko ste bili poročevalec za preiskavo programa PRISM. Eh, torej, pripravili bomo delovni dokument, ki ga boste prejeli nekje sredi februarja, potem pa bo stekal v eh, postopek s predlogi sprememb in cilj je, da bi na plenumu glasovali julija. Če se bo izkazalo, da bomo potrebovali več časa, pa mislim, da bi morali imeti možnost, da si ga vzamemo, kajti bolj pomembno je, da pripravimo dobro poročilo, ki ga bodo vse skupine podpirale, kot pa da pripravimo nekaj, kar bo zelo kontroverzno in kar ne bo dobilo večine. Šest tem za delovni dokument bo naslednjih. Eh, rezultati na področju demokracije, pravne države in eh, temeljnih pravic. Letna vseevropska parlamentarna razprava, demokracija, pravna država in eh, temeljne pravice v ocenah učinka uporaba člena dve listine temeljnih pravic, eh, o temeljnih pravicah kot eh, podlaga za postopke zagotavljanja kršitev, potem je tu izvajanje in eh, pravde strani državljanov in šest, šesta točka metode in obstoječa ur, obstoječi mehanizmi. Pri tej zadnji temi smo izvedli kratko javno predstavitev pred dvema tednoma in predvidevamo, da bomo izvedli nadaljne podobne predstavitve 22. februarja skupaj z odborom AFKO in eh, s predstavniki pravosodja. Torej, tu bodo predstavniki Evropskega sodišča, morda kakega ostavnega sodišča z držav članic, morda bo z nami, vsaj upamo, celo kdo Eh, iz eh, pravosodja v ZDA, ker imajo bistveno več izkušenj na tem področju, tako da bo šlo za zelo zanimivo predstavitev. Potem pa bo tu še nekaj sestankov s svetom in s predsedstvom sveta. Kot smo ravno kar slišali strani Luksemburškega predsedstva, so oni pravzaprav eh, izvedli prvo izmenjavo mnen o tem. Eh, mehanizmu v svetu, ampak pravzaprav je, bila, je bil ta začetek dokaj skromen, tako da upamo, da bo nizozemsko predsedstvo in potem nadaljna predsedstva, da bodo bolj angažirani na tem področju in da bomo tesno sodelovali eh, tako eh, svet in parlament kot tudi Evropska komisija. Toliko za enkrat. Bom z veseljem odgovorila na vaše vprašanja, lahko pa vam pošljem več informacij tudi po elektronski pošti, če boste tako želeli. Najlepša hvala. Torej, če povzamem, imamo danes prvo izmenjavo mnen, delovni dokument eh, bo predstavljen 15. in 16. februarja. Imeli bomo tudi mini javno predstavitev z odborom AFKO, ki bo potekala 22. februarja. Eh, če torej upoštevamo vse to, lahko zdaj damo besedo poročevalcem v senci. Najprej gospod Engel. Hvala, Klod. Ne bom uh, govoril luksemburško tokrat, ampak bi povedal naslednje. Pravzaprav nekaj podobnega kot prej, kajti tu gre za nekaj, kar je po mojem mnenju bistvo tega eh, poročila eh, in po mojem mnenju tudi tisto, čemu se bi morali najbolj posvetiti pri tem mehanizmu ne bi smelo iti za ponavljanje vsega tistega, o čemer smo že govorili v zvezi z neko določeno državo sredi Evrope. In nedvomno bi kaj podobnega lahko eh, izpostavili pravzaprav v zvezi s skoraj vsako državo članico Evropske unije. Ampak morda bi se morali osredotočiti na to, da ugotovimo, ali obstaja neka evropska logika vlad, eh, oziroma upravljanja, ki ali se je že vzpostavila ali pa jo je vredno nekako oblikovati. In to ima eh, pravka z eh, pravno državo, z predvidljivostjo delovanja držav, zanesljivostjo države in državnih institucij. In eh, to je vezano tudi na primer, ko vse to ne deluje. Gre seveda tudi za porazdelitev oblasti, za neodvisnost sodstva in tako dalje. In vrsta teh vprašanj je ali predmet napada, ali pa so to neke stvari, ki tako ali tako nikoli pravzaprav niso delovale. Če pogledamo, kaj se trenutno dogaja v Grčiji, ne samo, da država ne uspe ravno nadzorovati svojih zunanjih eh, mejak, kar počne v svojem imenu in tudi eh, imenu Evropske unije in šengenskega področja, katerega članica je. Ampak je tudi še vrsta drugih zadev, ki v državi ne deluje in ki vrstni institucije, ki se niso nikoli prilagodile ravni, kakršne bi si želeli v Evropski uniji, naprimer preprečevanje korupcije, eh, delovanje javne uprave eh, in vrsta zadev se tu pojavlja. Torej, tu so stari in novi pojavi, ampak eh, prisotni so povsod. Poleg tega imamo spričo terorizma in uh, varnostnih vprašanj. Uh, na dnevnem redu še vrsto zadev, ki nas otegnejo nekako potisniti v težave. Tako da mislim, da moramo vse to upoštevati in v luči tega pripraviti oziroma izdelati prihodne prakse se boste odzvali. Ne, želela sem samo povedati, da sem uh, naredila napako in sem izpustila uh, to temo, ampak je to ena od tem v delovnem dokumentu. No, nisem hodila tega tako omeniti in sem upam, da bo, sem upal, da bo, da bo Sofi eh, to sama omenila. Ja, se upravičujem, smo blizu, blizu Božiču in to počnem samo enkrat na leto. Dobro. Gospod Krko, prosim. Gospod predsednik, mislim, da imamo tu manjšo težavo. Ena od naših težav je ta, da vedno pristanemo v položaju, ko začnemo obravnavati izvajanje, eh, ko se pojavijo težave, ne pa takrat, ko se pravzaprav samo izvajanje začne. E, komisija je neke vrste sodnik, mi pa tu nismo ne sodnik, ne porota in bistveno raje bi videl, če bi države članice se držale temeljnih načel e, in jih, če bi to spremljali, to izvajanje že od samega začetka. Eh, vrsta eh, dogodkov se je zgodila, ko so nekateri člani našega parlamenta izpostavljali pomisleke glede posameznih držav članic. Včasih so taki komentarji objektivni, včasih pa eh, sodijo v eh, drugo kategorijo in so politični in subjektivni. Sama pravila so zelo rudimentarna, zelo osnovna, so zapisana, sama po sebi so zelo objektivna, ampak ko se enkrat odmaknemo od te objektivnosti, mislim, da pravzaprav izgubimo iz predoči, kakšni so dejanski učinki in kaj se pravzaprav dogaja. Uh, Mislim pa, da je vedno tudi vprašanje in biti moramo zelo zadržani, ko gre za izpostavljanje posamezne države v določenem trenutku. Pojavlja se vrsta kršitev, če naprimer eh, upoštevate samo objektivne kriterije in te kršitve pravzaprav trajajo zelo dolgo v nekaterih državah. Tako ali drugače, večina izmed 28 držav članic krši nekaj In namesto, da bi jih samo opomnili in da bi imeli nek postopek, ki bi stekal takoj, eh, čakamo, dokler eh, se ne zgodi nekaj eh, škandaloznega, dokler mediji česa ne razkrijejo in potem napademo državo glede njenih pristopov k temeljnim pravicam in človekovim pravicam. In to se mi ne zdi prav. Mislim, da se moramo vrniti k temeljnim načelom, vrniti se moramo k eh, ustreznemu pristopu strani komisije, kajti komisija je varuhinja pogodb, komisija nosi glavno odgovornost. Eh, prosim, da ne pustite stvari pri miru do takrat, ko eh, vse skupaj doseže take razsežnosti, da pride do subjektivnosti, do politiziranja in sproži spora med nami. Želel bi si, da bi bilo več nadzora od samega začetka. Najlepša hvala, gospa Spinelli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalki, da je že od samega začetka v delo vključila poročevalce v senci. Uh, Želela pa bi eh, povedati dvoje v zvezi z drugim členom, za katerega sem sama pristojna kot poročevalka v senci. Najprej, kar zadeva področje uporabe. Mislim, da je vključitev v primarno zakonodajo Evropske unije zelo pomembna in da eh, bi morali izen, to pravzaprav poveljavi izenačiti s pogodbami in tu gre dejansko za načela, ki so tudi v srcu ustavne tradicije držav članic in tudi konvencija človekovih pravica združenih narodov, ki so vse države članice podpisale. Ne razumem torej, kako lahko še vedno govorimo o omejitvah pri polnem izvajanju listine. Uh, polno priznavanje listine je ključni element, ključna sestavina, da zagotovimo delujočo pravno državo. Ker pa zadeva drugi člen, Potrebujemo seveda mehanizem, ki bo eh, zagotovil obravnavo razmer v državah članicah, to mislim, da je dobra zamisel, ampak v prihodnje mora biti ta mehanizem eh, bolj celosten in mora vključevati eh, vse, ki delujejo pod okrinjem Evropske unije, institucije, eh, ad hoc delovna telesa, ki pogosto delajo brez nadzora načela v drugem členu eh, listine odražajo temeljna načela Evropske unije, zato je potrebno zagotoviti okrepljeno zaščito, eh, ki presega meje člena 263 pogodbe o delovanju Evropske unije. Za zaključek naj povem, da v tej prvi fazi je zelo pomembno, da izpostavimo dejstvo, da prihodnji mehanizem zaščite ne sme eh, pomeniti povratka k medvladnemu pristopu. Z drugimi besedami, eh, Evropska sodišča morajo igrati pomembno vlogo v središču samega sistema, kajti so pravzaprav eh, najbolj primeren akter za zagotavljanje izvajanja listine in pogodb in eh, pri njih je zagotovljena tudi največja neodvisnost eh, in najmanjši vpliv politike. Mislim, da eh, je ta vidik zelo pomemben. Najlepša hvala kolegi in kolegice, ker zamujamo, eh, naj preverim, gospod Lopez Aguilar in gospa Fajon sta še na seznamu. Torej, eh, če dovolite, bom potem zaključil seznam govornikov. Ja, zelo kratek bom, ker pravzaprav ne gre za komentar, ampak za vprašanje. Sem jaz na vrsti? Dobro, hvala. Kratek bom, ker ne gre za komentar, ampak za vprašanje. Vsi vemo, da je pokazatelj kakovosti pravne države in uh, kulture uh, v Evropi število primerov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Štrasburu in tudi število obsodb, tako rekoč, na račun posamezne države pred tem sodiščem o človekovih uh, pravicah. Uh, pojavlja se eh, zelo veliko število obsodb v posameznih državah in to je dober pokazatelj, kako se demokracija in tudi pravna država eh, nekako poslabšuje v posameznih državah. Od 47 članic Eh, je veliko držav, ki nimajo dolgoročne demokratične tradicije in eh, zato me zanima, če bi lahko pri tem mehanizmu za opravni državi upoštevali tudi vlogo sodišča za človekove pravice, ki odloča o primerjih, ko je relevantna Evropska listina o človekovih pravicah. Eh, vrsta primerov je ta, kih zelo pomembnih eh, primerov, primerov, ko je eh, naše sodišče v Luksemburgu začelo preučevati veljavnost listine o temeljnih pravicah Evropske unije kot parametra za oceno o tem, v kolikšni meri države članice spoštujejo pravno državo v okviru novega lizbonskega okvira. Zanima me, ali bi lahko vključili tudi ta vidik. Hvala. Tanja Fajon. You, um, like uh, very... Najlepša hvala. Najprej naj povem, da se strinjam, da potrebujemo tak mehanizem in da smo pogosto v preteklosti podarili težave v vrsti držav, ne samo na mačarskem, ampak tudi v drugih državah. Eh, kaj ti poleg občutljivega člena sedem pravzaprav nismo imeli nobene možnosti ukrepanja. In zelo me zanima, eh, Sofi, če bi lahko videla eh, vse te teme iz delovnega dokumenta in mislim, da bi morali razviti nek seznam kazalnikov. Eh, tu mislim, da načrtuješ tudi v delovnem dokumentu, torej eh, razviti seznam kazalnikov, s katerim bi merili raven demokracije v naših državah. Poleg tega pa moramo imeti jasen cilj, da razvijemo določene eh, ukrepe, določena orodja, da se odzovemo na razmere. Morda lahko nekoliko nakažeš, v katero smer si nameravala iti ko gre za odzivanje na kršitve demokracije in pravne države. Ampak mislim, da res lahko računaš na našo podporo, kajti to je področje, ki bo v prihodnjih mesecih in letih ključno. Najlepša hvala. Eh, gospod Jurek, odšli ste, zato sem vas prej črtal seznam, ampak eh, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje je precej podobno prejšnjemu. Želel bi več informacij o tem, katere pravne eh, instrumente pravzaprav obsega ta novi mehanizem, eh, kje je pravzaprav razlika v primerjavi s pravnimi določbami v pogodbah, kateri so torej postopki, ki naj bi jih na ta način lahko sprožili. Kaj je torej pravzaprav novega v tem predlogu? Hvala. Sophie za 20 minut smo že posegli v čas za naslednjo točko. Opravičujem se vsem tistim, ki čakate, tako da Sofi, morda eh, namesto, da odgovoriš na vsa vprašanja, eh, morda lahko samo poveš, kaj nam eh, prinaša prihodnost. Ja, lahko sem zelo kratka, naj začnem z zadnjim vprašanjem. Mislim, da na koncu ne bomo dobili nekega enega pravnega instrumenta, ampak cel nabor instrumentov, ki bodo skupaj predstavljali nek mehanizem. In Timothy mislim, da je zadev bistvo, ko je rekel, da gre pravzaprav za preprečevanje. Ne bi se smeli znajti v položaju, ko moramo uvajati sankcije do držav članic. In delovanje tega mehanizma bi moralo eh, vsebovati več korakov. Eh, ko bomo razvili dialog eh, z svetom in eh, nacionalnimi parlamenti, bo to prvi korak. Potem je morda potrebno imeti neko spremljanje, nek, neko opozorilo, ki se izreče državi, ki je v težavah in šele potem bi morda sledile sankcije. Ampak bistvo je, da ne eh, kažemo s prstom na nikomor, da ne čakamo, da izbruhnejo veliki škandali, ampak da zagotovimo, da dejansko spostavimo kulturo pravne države in eh, temeljnih pravic. Potem, kar zadeva vlogo Evropskega sodišča v tistih primerjih, ko je listina o temeljnih pravicah relevantna, mislim, da bo to eh, nekaj, o čemer bo govora 22. februarja, ko bomo imeli javno predstavitev s predstavniki pravosodja, tudi z Evropskega sodišča. In pa še odgovor Tanji Fajun, mislim, da razvoj kazalnikov kako jih bomo uporabljali, na koncu bomo videli, ampak to je ena od možnosti. E, to je nekaj, na kar je nakazal tudi Frank Engels. Kako pa konec koncev opredelimo demokracijo, pravno državo, kako jo merimo, kakšni so standardi? In eden od razlogov, zakaj je e, gospod Timmermans doslej e, nekako zavračal, Eh, možnost, da bi komisija pripravila neke predloge, je, da ni mogoče nekako kvantificirati številkami opredeliti demokracije in pravne države. In, eh, To deloma drži, ampak vendarle lahko imamo neke bolj primetljive kriterije. Naprimer, ko se države želijo pridružiti Evropski uniji, zelo dobro vemo, kako vrednotimo ali izpolnjujejo standarde ali ne. Tako da nedvomno lahko te standarde nadgradimo in jih opredelimo tudi za obstoječe države članice. Uh, In s tem, ko bomo to storili, upam, da bomo, kot je rekel Timothy, se izognili tem ostrim in nesmiselnim sporom med državami, med političnimi strankami in tako dalje. Mislim, da to vrstni dogodki ne prispevajo k boljšemu stanju na področju pravne države, so pa ti dogodki povzročili vrsto razdorov. E, tako da pravzaprav tu gre v širšem kontekstu za poziv Evropski komisiji naj pripravi konkretne zakonodajne predloge in upam, da bo to prvi korak, ki nas bo pripeljal do drugačne realnosti. Hvala, hvala vsem kolegom, ki ste sodelovali v tej razpravi. Zdaj pa gremo na eh, peto točko. Razmere v sredozemlju in celosten pristop k priseljevanju. E, imamo dva delovna dokumenta, gospe Mecule in gospe Kenge, o vlogi Frontexa in drugih agencij in pa dokument o učinkovitem izvajanju e, celostne politike, vključno z vlogo podpornega urada za azil. Torej, ker smo pozni, ne bom imel dolgega uvoda, ampak bomo kar nadaljevali s eh, prvim dokumentom. Potem, ko bomo slišali predstavitve obeh dokumentov, pa bo mogoče zastavljati vprašanja. Uh, hvala vsem kolegom, ki ste bili pripravljeni počakati. V, eh, na svojem seznamu eh, imam gospo Mecolo kot prvo. Eh, vmes pa mi seveda kolegi lahko nakažete, če želite besede. Torej najprej dobi besedo gospa Mecula. Spregovorila bo o prvem delovnem dokumentu upravljanje meja in vizumska politika. Izvolite. Hvala, Klod. Ja, zaradi pomankanja časa bom eh, naredila kratek uvod in se opredelila do vseh dokumentov, ki jih danes predstavljamo. Sem lahko predvsej kratka. Bližamo se koncu zelo dolgega in zelo zahtevnega eh, procesa, kajti danes eh, predstavljamo preostale delovne dokumente. Eh, ni, stvari niso bile vedno enostavne, ampak eh, vedno smo si prizadevali, da bi našli stične točke med vsemi političnimi skupinami. Eh, čeprav gre tu za zelo čustveno nabito vprašanje. Ko smo začeli ta postopek, smo vedeli, da če želimo celosten pristop na preseljevanje, potrebujemo nek eh, zelo raznolik pristop, ki bo obravnaval vse plati problema. Izpostavili smo osem glavnih področji, na katera se moramo osredotočiti in danes eh, predstavljamo zadnji vidik eh, meje in. Eh, zakonito preseljevanje. Kot kar zadeva meje, razumemo, da če ne želimo imeti nadzora na notranjih mejah, moramo vsekakor okrepiti zunanje meje in izmenjavo informacij, zlasti preko šengenskega informacijskega sistema. Eh, potrebno je pomankanje enega nadomestiti z drugim. Eh, celovitost šengenskega območja in odprava notranjih meja je odvisna od učinkovitega upravljanja zunanjih meja z visokimi skupnimi standardi, ki jih izvajajo vse države članice na zunanjih mejah. Učinkovito upravljanje zunanjih meja bo zagotovilo organizirano upravljanje priseljenskih tokov v Evropsko unijo in tudi varnost tistim, ki si zaslužijo zaščito. Zlasti pa to vključuje tudi registracijo in prepoznavanje oseb, ki iščejo zaščito v Evropski uniji. Pa tudi eh, dejanski varnostni pregledi so eh, zelo pomembni. V dokumentu gremo v podrobnosti glede tega, kaj želimo glede Frontexa Tu pa je tudi predlog, da bi vzpostavili novo agencijo z širokim mandatom, ki bi zagotavljala ustrezno upravljanje meja na vseevropski ravni. Zlasti spriča razmer na terenu v zadnjih mesecih je potrebno zagotoviti učinkovito strategijo varovanja zunanjih meja. Taka strategija je ključna in veselim se že razprav o predlogu komisije v tem kontekstu. Drugi delovni dokument uh, obravnava skupni evropski azilni sistem. Gre za zahtevno vprašanje. Kar zadeva daplinski sistem, moramo razumeti njegove omejitve in jasno je, da morajo države članice narediti bistveno več, zato da bo Evropa dejansko imela enoten azilni sistem. V tem kontekstu predlagamo nekaj možnosti, ki bi jih lahko upoštevali pri reviziji. Kar zadeva preseljevanje, razumemo, da ko ljudje, ki potrebujejo zaščito, pridejo v Evropsko unijo, Eh, naredijo ravno to in zato moramo narediti korak naprej in imeti možnost, da si vse države delijo to odgovornost, da ne pade vse na tiste države, ki so ob zonanji meji. Eh, to mora biti sestavni del vseh naših azilnih politik. Govorimo o Eurodaku in o tem, da deveti člen uredbe zavezuje države članice, da poberejo prsne vtise vsem prišlekom starejšim od 14 let in to je potrebno upoštevati. Imamo pa tudi dokument o zakonitem preseljenju. Vemo, da če želimo zagotoviti, da ljudje ne bodo prihajali v Evropo na slabih čovnih in tvegali svoje življenje na poti, pa jih bomo potem samo vračali, ker niso upravičeni eh, do zaščite, da to ni pravi pristop. Potrebno je. Uh, nadzorovati število ljudi, ki prihajajo iz tretjih držav v Evropo, zato da bi tam iskali delo in tu je edini ustrezen pristop. Govorimo o modri izkaznici, eh, v prihodnji reviziji moramo zagotoviti, da bo ta eh, sistem eh, učinkovit. Države članice pa morajo prepoznati pomankanje oziroma vrzeli na domačem trgu delovne sile in ugotoviti, kaj bi lahko zapolnili s priseljenci in eh, bi lahko, ta pristop bi lahko nadgradili. Naslednji korak pa je, da upoštevamo vse dokumente in vse resolucije, ki smo jih eh, že obravnavali in preko eh, počitnic bomo pripravili poročilo, ki bo predstavljeno v začetku januarja. Vem, da postopek ni bil enostaven, vem, da so nekateri kolegi imeli težave pri eh, tem, ko so morali podpisati poročila. Eh, in tem kolegom seveda predlagam, da, ustav, da predložijo predloge sprememb, ko bodo dobili osnutek ampak eh, moram reči, da sem prepričana, da ta dokument delovnih, eh, torej ta verzija delovnega dokumenta izhaja iz maksimalne podpore vseh stran, ki smo jo uspeli pridobiti v parlamentu. Eh, je pa jasno, da če želimo narediti korak naprej, ne moramo ustrajati pri svojih pristranskih ali strankarskih stališčih. Rada bi se še enkrat zahvalila vsem, hvala vsem, ki ste podpirali to delo, ki ste bili pripravljeni delati v enotnem duhu. Biti moramo ambiciozni, če želimo doseči napredek na tem področju. Za, za zaključek pa še vsem lepe praznike in uh, srečno novo leto. Ja, uh, kar zadeva samo strukturo, sem eh, eh, pozabil omeniti, da gre za zadnji svežen osnutkov poročil, gre za zelo zahtevno eh, nalogo, pravzaprav gre za vrsto dokumentov, ki obravnavajo vrsto vidikov priseljevanja, tako da sem pozabil omeniti, da gre danes za zadnjo razpravo, pridem bo 18. januarja predstavljeno končno poročilo. Sesil, kot soporočevalka, želiš morda kaj dodati? Hvala, gospod predsednik. Ja, s tem, ko smo dodali eh, nekaj pik na i pri teh dokumentih, smo pravzaprav zaključili pripravljalno delo, na podlagi katerega bo pripravljen osnutek poročila, ki bo predložen 18. januarja, kot je omenila kolegica. Če ste prebrali dokumente, ste verjetno ugotovili, da so zelo podrobni obravnavajo preteklost, trenutne razmere in vključujejo tudi mnenja in študije, ki so jih pripravili strokovnjaki z tega področja. Dokumenti vsebujejo tudi nekaj priporočil, Eh, ki smo jih oblikovali s pročevalci v senci in moram povedati, da ni bilo enostavno se zadeniti glede besedila in doseči kompromisa, ampak ker je obstajala pripravljenost na kompromis, nam je to vendarle uspelo. Hvala kolegici Roberti Macola za trdo delo. Rada pa bi se zahvalila tudi pročevalcem v senci, ki so prispevali k temu delu. Bi pa čisto na kratko eh, predstavila splošno sliko teh dokumentov. Najprej, kar zadeva azilni sistem. Uredba nikakor ni skladna z duhom, v katerem je bila vzpostavljena. Tu je seveda vprašanje mednarodne zaščite in izboljšanja azilnih postopkov, eh, zato kako preprečiti izbiro najugodnejše države pri prošnji za azil. E, in po zadnjih letih in vseh izkušnjah smo zelo kritični do dublinske uredbe. Postopki so dragi, nepregledni, prenosi oziroma eh, potovanja so draga, pravila se nekako samovoljno uporabljajo. Eh, in glavna prednostna naloga je vprašanje združevanja družin. Ampak čeprav naj bi to bila glavna prednostna naloga, pa je v praksi eh, dejavnik eh, prve države vstopa tisti, ki je bolj odločujoč. Pomembno se mi zdi, da to obravnavamo, kajti eh, prva država vstopa je včasih eh, stvar eh, geografije in delovanja tihotapcev. Tako da ne vem, če je tu res lahko glavni pogoj, ki se ga uporablja. Mislim, da je zelo pomembno opredeliti družinske odnose. Ne gre namreč samo za družinske odnose v najožjem smislu. Ko bo komisija revidirala to uredbo, mora res nekako podati jasne meje in imeti tudi e, ambiciozne predloge. Morda bi lahko imeli nek e, centralen sistem, ki bo skladen z našimi vrednotami in ki bo spoštoval pristojnosti in odgovornosti držav članic. Lahko bi imeli enotne pragove za države članice, ki bi bili vključeni v sistem in ti pragovi bi pomenili, da ne bi prišlo do nadaljnih eh, prenosov, dokler druge države ne bi dosegle svojih pragov. Torej, tu pravzaprav želimo večjo uskladitev pogojev sprejema in postopkov v celotni Evropski uniji, zato da bi nekako preprečili sekundarne premike. Eh, Zelo pomembno je, da komisija to obravnava. Preveč je držav članic, ki ne izvajajo določb v zvezi z skupnim azilnim sistemom in ki jih niso prenesle v, v svojo zakonodajo. In to seveda pomeni, da ne moremo analizirati vse objektivno, ne prednosti in slabosti tega sistema. Pa še nekaj besed o eh, kanalih zakonitega priseljevanja fragmentacija evropskega pravnega okvira pomeni, da državljani tretjih držav lahko dostopajo do trga dela pod določenimi pogoji. Tu vidite, da naš dokument vsebuje statistike, ki kažejo, da ima Evropa resen demografski problem in resen problem na trgu dela. Da bi ga rešili, potrebujemo delovno silo in vrsta področji je, kjer eh, bo v času do 2020 prišlo do pomankanja delavcev. To je zelo zaskrbljujoče. 50 do 70 odstotkov, ki živijo v Evropi, ne pride v Evropo kot eh, gospodarskih eh, priseljencev, ampak iz drugih razlogov. Torej, jasno je, da je sistem poln vrzeli, poln težav in da ne upošteva celostnega pristopa in širših potreb evropskega trga dela. In ravno zato smo oblikovali nekaj priporočil in naštela bom ključna. Spodbujamo države članice in Evropsko unijo, naj ugotovijo, kakšne so zmogljivosti njihovega trga dela, tako da bo na koncu Evropska unija lahko oblikovala neka splošna pravila za trg dela, zato da bi zapolnili tam prisotne vrzeli. Želimo tudi boljše priznavanje kvalifikacij, tako da bodo gospodarski prisiljenci eh, lahko glede na svoj profil dobili ustrezno zaposlitev. Eh, ravno tako moramo, zaščiti, eh, moramo ustvariti tudi nabor eh, orodij, s katerimi se bomo soočili s težavami, s katerimi se Evropska unija srečuje. Potem pa je tu še modra izkaznica. Mislim, da ta direktiva ni dovolj dobra, da bi zapolnila vrzeli na trgu dela. Vsekakor pa tudi sama ta direktiva ni dovolj za to, da bi ustvarili eh, kanale za zakonito preseljevanje. Evropska komisija mora odpraviti eh, razlike med direktivami in nacionalnimi sistemi. In upamo, da bo tu prišlo do drznih novih korakov, zlasti kar zadeva področje uporabe prenovljene direktive. In pa še zadnje priporočilo glede upravljanja meja in vizumske politike. Skladno s tem, kar je komisija predlagala, predlagala v um, svojem svežnu upoštevamo, da je upravljanje skupnih meja del uh, skupnega sistema upravljanja. Potrebno je zagotoviti, da bodo na mejah vse pravice priseljencev upoštevane skladno z evropsko in mednarodno zakonodajo. Ravno tako pa bi želela omeniti tudi operacije za nadzor teritorijalnih voda in operacije iskanja in reševanja. Uh, zadnji delovni dokument vsebuje več tehničnih informacij. Osredotočamo se na Frontex in druge agencije, nekaj pa je tudi eh, govora o specifičnih določbah vizumskega in šengenskega kodeksa. Naša priporočila so precej omejena v primerjavi morda z drugimi in to ne zato, ker se ne bi strinjali na tem področju, ampak ker bo Evropski parlament kmalo odločal o konkretnih določbah, ki so vezane na ta dokument, naprimer eh, pregled vizumskega kodeksa. Evropska komisija je že predstavila nekaj zamisli o Evropski obalni straži, ampak Evropski parlament še ni uspel podati mnenja. Moja skupina bo zelo podrobno ocenila te predloge. Je pa vprašanje humanitarnih vizumov nekaj, kar je za nas zelo pomembno. In o tem je potrebno govoriti v kontekstu revizije vizumskega sistema, zato da bomo prepričali, da, torej, da bi ljudje umirali na poti v Evropo. Toliko za enkrat. Zahvalila bi se še vsem kolegom in sekretarjatu in vsem, ki so mi nudili odlično podporo v zadnjih mesecih. Hvala, Cecil. Kolegi in kolegice, malce smo že pozni, tako bom preveril, kdo je na seznamu govornikov. ECR, um, Barbara from the GUE, um, Ignacio Carau for the EFTD, um, and I'm going to add Mrs. Winberg. Dodal bom še gospod Winberg. Juan Fernando and Mr. Coelho. Juan Fernando in gospod Koeljo. Sedaj sem zaključil seznam govornikov. Prosim, ne sprašujte več za besedo, ker moramo končati ob pol sedmih. Najprej je poročevalka v senci gospa Stevens. Prosim, držite se časa za govor dve minuti. Ne želim vleči čez pol sedem. Ok, dankjewel, voorzitter in collega. Ik wil graag de rapport... Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti poročevalki za vse informacije. Slišala sem, da želite jasno podporo za to poročilo. No, eh, če, žel, če res želite podporo, potem vam želim dati naslednji nasvet. Morali bi že od vsega začetka vključiti v postopek vse skupine. Šele ob koncu postopka ste nas vključili, ko je bilo besedilo bolj ali manj končano. To ni dobra metoda, to sem že želela povedati v imenu naše politične skupine. No, lahko smo dodali del besedila, ampak potem nismo slišali, kaj se je s tem zgodilo. Tako da to v imenu skupine EKR obžalujem no, želim spregovoriti še o tem dolo, delovnem dokumentu za EASO. Jaz sem eh, na začetku pripravila ta dokument, ampak poročevalki sta dokument popolnoma spremenili. No, ampak ne me napačno razumeti, v nekaterih primerjih je šlo za izboljšave, kajti bile so dodane do aktualne informacije in tako naprej. Ampak ko gre za. Uh, politični vidik se v tem besedilu ne najdem več na eh, tak način. To besedilo je nerealistično, rešitev ne bomo mogli izvajati in to ni interesu državljanov. Eh, poročevalka predlaga, da bi reformirali Dublin, da bi iz njega naredili um, mehanizem razporeditve in uh, ob tem tega ne povezuje z varstvom zunanih meja. Um, potem govori o ključu razporeditev, ki bi jih eh, redno spreminjali. Poleg tega države članice ob tem tudi ne bi imeli nobene druge možnosti. No, potem, ko je govorila Angela Merkel, se je sedaj sprožilo nekakšno gibanje prebivalstva in mi moramo sedaj vse skupaj razdeliti med seboj. Zunanje meje so odprte. Ehm, tudi naši sistemi socialne varnosti in če bi naj bila to vizija parlamenta, potem tega moji flamski voljivci ne bodo mogli sprejeti. Timothy Kirkhope, eh, moj kolega iz EKR, si je ogledal ta mehanizem za razporeditev. Ravno ko gre za ta mehanizem razporeditve, morajo tukaj obstajati jasni kriteriji, omejitve. Eh, sedaj pa se zdi, da sta se poročevalki že odločili za to, kako bi naj ta metoda razporejanja delovala. Hvala lepa. Ne bomo imeli tolmačenja po 6. uri 30 minut, tako da prosim, da spoštujete svoj čas za govor. Hvala lepa, Barbara Spinile, naslednja. Naj bi se držali časa, tako da ta pripomba ne leti na vas. Barbara Spinelli. Hvala lepa. Želim se zahvaliti obema poročevalkama za odlično delo. Vsemu skupaj sta posvetili veliko pozornosti, delo je bilo dobro upravljeno. Imam pa nekaj vprašanj in kritičnih pripomb. Upam, da boste poročevalki to upoštevali tako, da delovni dokument eh, ne bo samo eh, nek prazen dokument. Eh, osredotočila bi se samo na nekaj točk. Najprej Frontex, ki bi naj poskrbel za varnost na mejah in pa mejah na morju. Zanima me, kaj se bo zgodilo s to novo agencijo Frontex, ki bo lahko posredovala, brez da bi države članice za to zaprosile. Um, kako bo to delovalo? Direktor agencije ni odgovoren nobeni izmed uh, držav članic, tako da je Frontex dobil celo vrsto novih pooblastil, odgovornost pa bodo še vedno morale prevzeti države članice. Zanima me, kaj se bo zgodilo, če bo Frontex posredoval v tretjih državah ne da bi ob tem bile zaščitene človekove pravice, morda bi tudi to lahko omenili v poročilu in pa še uh, m, operacije iskanja in reševanja na morju. Zdi se, da to ni prednostna naloga um, za komisijo. Mislim pa, da bi morali to poročilo omeniti in še tretje države. Zlasti me tukaj skrbi Turčija. Jasno je, da bi poročilo, kot je mm, to poročilo, moralo jasno izjaviti, da sodelovanje z državo, ki stalno krši človekov pravice, ne moremo sodelovati. Odnose bi morali prekiniti. Hvala, gospod Korava, naslednji. Grazie. Grazie presidente. Bene, io... Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem obema poročevalkama. Delovni dokumenti so odlični. Zlasti, ko gre za delovni dokument o EAS-u. No, to je edini dokument, s katerim sem pravzaprav zelo zadovoljen, z drugimi sem nekoliko manj zadovoljen. O tem sem že razpravljal z Barbaro Spinelli. Um, oba misliva, da obstajajo določene vrzeli v preostalih delovnih dokumentih. No, ko gre za delovni dokument o um, ehm, EAS-u in. Um, CAS, eh, je seveda jasno, da Dublin več ne deluje, treba ga je reformirati, treba se soočiti s tem izzivom, kajti tukaj gre za celotno Evropsko unijo. Eh, celoten obstoj Evropske unije je odvisen od tega. Dobro bi bilo, da bi imeli centraliziran sistem, eh, kamor bi lahko poslali prošnje za azil. Na ta način bi lahko razbremenili države članice in preprečili tako imenovana sekundarna gibanja po Evropski uniji. Sve pa še nekaj besed o vizumih. No, vidim, da je tukaj gospod Lopes Aguilar, on uh, pripravlja predlog za humanitarno. Eh, humanitarni vizum. Jaz se strinjam eh, s tem predlogom. Želim povedati še več, recimo vesel Božič in pa srečno novo leto in upam, da bomo imeli več priložnosti za razpravo o tem. Ja, žal mi je, da vas moram prekinjati res je dosje zelo pomemben, časovnica je pa ne, tako da kakorkoli nadaljujemo. Gospod Lopes Aguilar, prosim, drži se že časa za govor, dve minute. Hvala lepa, zahvaljujem se gospodu Korau za to, kar je ravno kar povedal, kajti eh, ravno to je bil moj cilj. Eh, seveda eh, gre vsa hvala eh, gospe Mecoli in gospe Kijenge. V tem poročilu sem pa zasledil eksplicitno omembo pomena zakonitih poti za tiste migrante, ki trkajo na evropska vrata in iščajo pot v Evropski uniji. Naj vas spomnim na to, da sem bil eh, poročevalec o prenovi izinskega zakonika in eh, tistim političnim skupinam, ki se tukaj še vedno obotavljajo, želim povedati naslednje. Eh, prosim, dajte nam priložnost, da uvedemo humanitarno vizo. Eh, humanitarni vizum, ne samo zato, da bomo eh, upoštevali 25. Eh, člen aktualnega vizumskega zakonika, ampak da bomo omogočili zakonite poti tistim, ki lahko iz humanitarnih razlogov poiščejo zaščito v Evropski uniji, v vsaki državi članici k temu nas zavezuje mednarodno pravo. Tako da želel sem opozoriti obe poročevalki in pa vse druge na to, kako povezano je, da podpremo ta delovni dokument in ga povežemo z tudi prenovo vizumskega zakonika. Hvala lepa, gospod Koeljo je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi želel čestitati kolegicama Mecoli in Kjenge za njuno delo. Um, torej, pomembna je politika upravljanja zunanih meja in šengenski zakonnik. Uh, eh, to kaže na to, da ni nobene čudežne rešitve za begunsko krizo. Mm, kaj nam pomaga dobro varovanje meja, če nimamo dobrega azilnega sistema ali sodelovanja s tretjimi državami? Potrebujemo nekakšno celostno strategijo. Delovni koment o upravljanju meja uh, kaže na to, da to temeli na dva načela in sicer medsebojno zaupanje in eh, deljena odgovornost, tako kot v šengenskemu, v šengenskemu eh, mehanizmu. Eh, tu dvoje je pravzaprav steber skupnega zaupanja. No, Frontex je pa steber deljene odgovornosti, saj nudi podporo vsem državam članicam pri upravljanju meja, pri analizi tveganj in pomaga državam članicam, ki so pod hudim pritiskom. No, glede na vse to moramo jasno vedeti, kaj želimo od Schengena. No, o tem bomo razpravljali jutri zjutraj, tako da ne bom sedaj govoril o tem. Naj se vrnem na zgodnejšo pripombo. Učinkovito upravljanje meja ni čudežna rešitev, ampak če želimo ohraniti um, mm, nedeljivost šengenskega območja, če želimo spoštovati naša načela človekovih pravic, potem bomo potrebovali tudi boljše upravljanje meja, bolj kot kadarkoli prej potrebujemo medsebojno zaupanje in pa deljeno odgovornost. Zato pozdravljam eh, načrt Evropske komisije za obaljno stražo in a, eh, a, eh, varovanje meja. Torej, upoštevati moramo vse te elemente, pravzaprav bi lahko že sedaj začeli obravnavati predlagane ukrepe. Hvala lepa še gospod Winberg. Hvala lepa. Nekatere države članice so samo tranzitne države. Govorili smo o zunanjih mejah. Vzeli naj bi prsne vtise vsem, ki so starejši od 14 let, ampak nažalost v Italiji in pa v Grčiji ne deluje. Ehm, kako naj ti dve državi se spopadata s tem velikim bremenom? Pričakujemo 2 do 3 milijone migrantov naslednje leto. In če želimo to rešiti, z žariščnimi točkami, zato da bomo potem prerasporejali drž, eh, te migrante po državah članicah. Sto petdeset tisoč smo jih do sedaj prerasporedili, tako da kako se bomo soočali s temi velikimi številkami in kakšne bodo posledice za tiste države članice, ki imajo večjo kvoto. Kaj se bo zgodilo, če kdo ne bo izpolnil svoje kvote? ali bomo za takšne države članice predvideli gospodarske sankcije, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa, sedaj se vrnem k poročevalkama. Prosim za kratek pozetek. Gospa Kienge, čez deset minut moramo končati. Io ringrazio tutti per uh, i contributi. Ci sarà sicuramente un momento. Hvala lepa vsem za pripombe in vprašanja. Prav gotovo bomo še imeli poglobljeno razpravo o tem in da odgovorim na vprašanje Barbare o novi agenciji, o novih nalogah, ki jih bo imel Frontex. Iskanje na morju in reševanje je naša obrednostna naloga, to je pomemben del upravljanja zunanih meja, tako da se bomo o tem še bilateralno pogovorili. Ne bom več zavlačevala, srečen Božiš in srečno novojto sem skupaj, Roberta Macola. Hvala lepa, tudi jaz se prisrčno zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci, eh, Cecil, vsemu osebju, ki nam je pomagalo pripraviti ta odličen dokument. Upam, da ga bomo lahko eh, da bomo lahko te delovne dokumente strnili v poročilo za večinsko podporo. Hvala lepa vsem, ki so nam poslali svoje pripombe. In uh, želim pomiriti tudi Helgo Stevens, nekatere izmed točk, um, ki jih je danes omenila, namreč že obravnavajo drugi dokumenti in ko bomo pripravljali končno poročilo, se bomo ukvarjali tudi s temi vidiki. No, veselim se predlogov sprememb. Eh, prav gotovo bo predlogov sprememb veliko eh, in eh, potem pa se veselim sodelovanja vseh upletenih, tako da bomo lahko na plenarno zasedanje poslali besedilo za čez strankarsko podporo. Hvala lepa. To seveda ni enostavna naloga in kot je povedala gospa Spinelli, medtem ko pripravljate ta holistični predlog, prihajajo novi predlogi, tudi predlog iz sveta. Skratka, veliko je izzivov. Ne gre samo za politični konsens, gre za samo razšeznost tega doseja. Tako da res se zahvaljujem eh, poslancem, ki so ostali tukaj, ki so podali svoje prispevke. Hvala lepa poročevalkama za svoje delo in res se veselim eh, osnutka poročila, ki ga bomo obravnavali 18. Hvala poslancem, ki so sodelovali na današnji seji in veselim se končnega poročila. Kolegi, vidimo se jutri zjutraj ob devetih. Eh, ostalim pa želim vesel Božič. No, tudi če sem vam želel vesel Božič, morate jutri vseeno priti, tako da prosim, vidimo se jutri zjutraj ob devetih.